Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Zasedanje se pričenja. Pristojni organi Portugalske so mi posredovali zahtevo za dvig imunitete oziroma za ukinitev imunitete Joseja Manuela Fernandeša zaradi kazenskega postopka in e, sicer v mestu Porto. V skladu z poslovnikom bomo to zahtevo posredovali odboru za pravne zadeve, ki je pristojen za te zadeve. Danes zjutraj je na dnevnem redu skupna razprava na temo enakosti spolov. Gre za, gre za vprašanje za ustni odgovor svetu oziroma za dve vprašanji. besedo bom najprej za prvo vprašanje dal eni izmed pripravljalk tega vprašanja in to je gospa Garcia Perez. Izvolite. Ja, najlepša hvala, predsednik. Dejstvo, da ženske niso v zadostni meri zastopani v različnih sferah socialnega, političnega in eh, gospodarskega življenja je simptom. Simptom neenake družbe. To je simptom potrebe po tem, da je treba narediti korak naprej glede uravnoteženosti med spoloma. V letu 2013 je ta parlament eh, sprejel stališče glede eh, predloga Evropske komisije v zvezi s eh, ženskami v upravnih odborih. Naš namen je bil, da uvedemo obvezne kvote glede zastopanosti žensk v upravnih odmer, odborih, zato da bomo tudi na gospodarstvu tem področju imeli enakost. Pet let je preteklo sprejetje tega akta, več predsedstev se je zvrstilo, na svetu pa vse skupaj blokirajo. Nacionalne vlade pač niso sposobne usesti se skupaj in narediti korak naprej za bolj enako Evropo. To bo namreč Evropa, v kateri bo enakost zastopanosti ženska realnost. Šele sprememba španske vlade je povzročila spremembo na svetu. Zdaj so blizu dogovora oziroma so dosegli dogovor v zvezi s tem vprašanjem. Najlepša hvala, komisarka Jurova, za ta zagon, za katerega ste poskrbeli na komisiji. Se lahko zdaj skupaj s svetom še v tem sklicu parlamenta sprejmemo ta akt o enakosti, ki je zares ključnega pomena. Ni prav, da se sprijaznimo s tem, da se krši pravice žensk. Treba je zagotoviti, da imajo ženske enake priložnosti. Zato mora ta parlament sprejeti jasno stališče in od romunskega predsedstva zahtevati, da se zares še malce potrudi, da imamo to možnost danes, to je na dosegi roki, mislim, da je španska vlada to omogočila. Ženske eh, morajo biti v večji meri zastopane v eh, postopku sprejemanja odločitev. To je nujno za Evropo, ki ne bo bolj pravična. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Hatola, ki je tudi pomagala pripraviti to vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Mislim, da smo v zelo pomembnem trenutku. Nobenega razloga ni, da ne bi sprejeli te direktive iz leta 2012. Ta direktiva zahteva od podjetij, da dosežejo vsaj 40 odstotno zastopanost obih spolov med neizvršnimi direktori družb. Nekatere države članice še zmeraj eh, govorijo o subsidijarnosti. Upirajo se na to, kako lahko to počnejo. Imamo namreč evropske družbe, ki delujejo ne le na ravni Evropske unije, ampak tudi druge po svetu. Torej, to je vsekakor v pristojnosti Evropske unije. In drugič, dobro vemo, da je raznolikost izjemno pomembna in enakost spolov je pri tem ključnega pomena. Na ta način podjetja lažje razumejo, kaj se dogaja v svetu in lažje pripravljajo svojo strategijo. Nobenega razloga ni, da bi se izgovarjali s tem, da ni dovolj sposobnih žensk. Ženske niso dovolj prepoznavne. Zaradi tega, ker eh, morda niso istega mnenja kot. Eh, običajni upravni odbor podjetja. Ampak sposobnosti žensk so vsaj enake sposobnostim moški. Države članice so imele dovolj časa, da dosežejo raznolikost in da zagotovijo zastopanost žensk v upravnih odborih podjetij ampak ženske še zmeraj znašajo le 26,3 odstotka v največjih eh, evropskih družbah. Poleg tega obstajajo velike razlike med 7,3 eh, eh, do 73 odstotkov in torej potrebujemo ukrepe oziroma do 43 odstotkov. Rada bi se zahvalila španski vladi ker eh, se je končno odločila temu ponovno posvetiti. In mogoče bi lahko v času romunskega predsedstva končno zaključili to razpravo in pred evropskimi volitvami pokazali, da Evropska unija vzpodbuja moderno kulturo upravljanja podjetij z enakopravno zastopanostjo moških in žensk. Sposobnih žensk imamo dovolj. Najlepša hvala, sedaj pa. Svet, gospod Čotki, se ji zahvaljujem za njeno prisotnost. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, komisarka Jurova. V veliko veselje mi je, da se vam lahko danes pridružim tukaj z namenom te pomembne razprave. Enakopravnost spolov je del vizije sveta za socialno Evropo. Svet se zauzema za enakost moških in žensk. In to je bilo potrjeno v številnih izjavah sveta, pa tudi v zakonodaji, ki smo jo pripravili v zadnjih letih skupaj s parlamentom. Rada bi spomnila tudi na Evropski steber socialnih pravic, ki so ga sprejeli svet, komisija in pa parlament novembra 2017. Enakost spolov ima pomembno mesto v tem dokumentu gre za enakost eh, obravnave moških in žensk, ki jo je potrebno vzpodbujati na vseh področjih, tudi ko gre za udeležbo na trgu delovne sile in ko gre za pogoje za zaposlitev. Moški in pa ženske imajo pravico do enakega plačila za enako delo. To je seveda tudi v skladu z evropskimi pogodbami in pa za našo obstoječo zakonodajo. Nikakor na to temo ne smemo pozabiti. Kljub velikemu napredku, ki je bil dosežen v eh, zadnjega pol stoletja, enakosti spolov še zmeraj nismo dosegli. Naj navedem primer. Še zmeraj obstaja velika razlika v eh, plačilih eh, in sicer 16,2 odstotka v skladu s podatki Eurostata. In ženske še zmeraj prijemajo nižje plačilo kot moški. In to vsekakor ni enakost. O tem bomo spregovorili tudi v zaključkih sveta, ki upam, da bodo sprejeti na svetu EPSKA v juniju. Glede na to, da imamo steber socialnih pravic, potrebujemo dodatna prizadevanja in sicer strani komisije držav članic, eh, pa tudi Evropskega parlamenta. Dame in gospodje, danes ste nas eh, prosili, da podrobneje spregovorimo o predlogu komisije v zvezi z uravnoteženostjo zastopanja spolov med neizvršnimi direktori družb in pa zastopanjem žensk v upravnih odborih. Nažalost, moram povedati, da še zmeraj vlada blokada glede vprašanja zastopanosti žensk v upravnih odborih. Leta 2017, tekom malteškega predsedstva, se je pričelo to vprašanje obravnavati. Vendar pa zaenkrat še nismo našli poti iz slepe ulice. V Evropi pa se strinjamo, da je potrebno izboljšati zastopanost žensk v upravnih odborih. Čeprav imajo države članice različen pristop, tega načela nihče ne izpodbija. Nameravamo vzpodbujati razprave na ravni sveta in najti pot v prihodnost. Rada bi izpostavila tudi predlog direktive za uravnoteženost poklicnega in družinskega življenja. Tukaj imamo boljše novice. Pogajanja med svetom in parlamentom so vodila do začasnega sporazuma. Potekalo je šest trialogov 23. januarja in dosegli smo uspeh. In uspeh dolgujemo tudi bolgarskemu in pa avstrijskemu predsedstvu. Spodbujanje ravnotežja med poklicnim in družinskim življenjem je ključnega pomena za ustrezno politiko zaposlovanja. Storiti moramo vse, kar lahko, da bi državljanom omogočili, da bolje povežejo poklicno in družinsko življenje. To je še toliko pomembneje glede na demografsko situacijo in glede na spremembe na trgu delovne sile. Po eni strani moramo zagotoviti, da bodo lahko evropske ženske, ki so visoko usposobljene, uživale prednosti trga delovne sile to je smiselno tudi z gospodarskega vidika, pa z vidika zagotavljanja enakih pravic. Evropske ženske in pa moški bi morali imeti možnosti, da se odločijo za otroke, ne da bi se pri tem morali odreči delovnemu mestu. Najpogosteje se ženske srečujejo z to dilemo. To pa bo uresničljivo le če eh, bodo vsi zaposleni imeli enake pravice do dopusta. Do starševskega oziroma porodniškega dopusta. Poleg tega moramo spostaviti tudi usreden, ustrezen socialni sistem in enak oziroma enoten pristop eh, v Evropski uniji ne deluje, kajti naše tradicije se močno razlikujejo. Spoštovati moramo načelo subsidijarnosti. To je bilo nekaj točk, katerimi smo se ukvarjali v pogajanjih o direktivi o ravnotežju med družinskim in poklicnim življenjem. Nikakor ta pogajanja niso bila lahka, vendar pa smo našli rešitev, ki zvišuje minimalne standarde v Evropi, hkrati pa zagotavlja državam članicam zadostno prožnost. Zahvaljujem se parlamentu za sodelovanje in še enkrat najlepša hvala za vašo pozornost. E najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo komisija, komisarka Jurova, ki se ji zahvaljujem za njeno prisotnost. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, Naj se najprej zahvalim Evropskemu parlamentu, da je vrstil na dnevni red pomembno temo enakosti spolov in enakopravnosti žensk. Zelo sem vam hvaležna za vašo podporo predlogu komisije, ki skuša izboljšati zastopanost eh, žensk in uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih in med neizvršnimi direktori družb. Skoraj da pet let sem komisarka za enakost spolov in sicer sem ponosna na naše sodelovanje in tudi na zaključek eh, svežnja o ravnotežju med poklicnim in družinskim življenjem pred nedavnim. Sem še zmeraj zaskrbljena, kaj ti Inštitut za enakost spolov v svojem zadnjem indeksu pravi, da se na določenih področjih premikamo s hitrostjo polža. Ko so bile objavljene zadnje številke, tudi nisem skrivala svojega velikega razočaranja in nezadovoljstva. Kljub vsem našim prizadevanjem. Indeks enakosti spolov kaže, da najnižje rezultate dosegamo kljub uh, sprejeti zakonodaji pred nedavnim, uh, Eh, ravno v eh, podjetjih. In eh, dobro se zavedamo študij, ki kažejo, da bi enakost spolov v upravnih odborih koristila gospodarstvo in pa družbi kot celoti. Evropska komisija ostaja zavezana direktivi o zastopanosti žensk v upravnih odborih. Kljub svoji usposobljenosti se ženske srečujejo z velikimi ovirami. Če želijo sodelovati v upravnih odborih ali prevzeti vodilne funkcije, želimo izboljšati dostop talentiranih žensk do visokih položajev v podjetjih. Z večjo močjo žensk bomo hkrati dosegli tudi enakost spolov. Mislim, da je to uravnotežen predlog je dober predlog zakonodaje, ki spoštuje tudi načelo subsidijarnosti. Dajemo namreč prožnost državam članicam, da se same odločijo, kako bodo cilje dosegle. Poleg tega gre tudi za neutralen pristop, za enakopravno zastopanost obeh spolov, pa naj bodo to moški ali ženske. Sestavili smo temeljne cilje, države članice pa lahko same izberejo ukrepe za dosego enakopravne zastopanosti. Tiste države, ki imajo zakonodajo na tem področju, dosegajo napredek, druge pa zgolj stagnirajo. Torej zakonodaja pozitivno vpliva, kar so pokazali številni primeri. Predlog komisije uživa veliko podporo Evropskega parlamenta in za to podporo se vam še enkrat zahvaljujem. Poleg tega pa uživa tudi podporo velike večine držav članic. Mislim, da lahko dosežemo splošen pristop. Prišlo pa je tudi do pomembnega razvoja zaradi odločitve španske vlade pred nedavnim. Španska vlada je močno odločena, da bo dosegla napredek na tem področju, zato se zauzema tudi predsednik vlade. Prepričati želijo tudi tiste države, ki temu še zmeraj nasprotujejo. Seveda pa se močno zanašam tudi na romunsko predsedstvo, ki je ravno tako zelo odločno. Do vrha Epska v marcu želim doseči napredek v svetu in ministrica je že omenila srečanje sveta v juniju. Do takrat moramo rešiti to sramotno vprašanje vrzeli med plačili oziroma dohodki moških in žensk. Torej, Evropska komisija si bo na tem področju prizadevala še naprej in iskali bomo možno kompromisno rešitev. Najlepša hvala. Hvala lepa, sedaj pa bomo prisluhnili političnim skupinam. Ne bomo imeli postopka modrega kartona, kajti imamo težave s časom. V imenu skupine ELS gospa Kozlovska Rajevic za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Pozorno sem poslušala komisijo in pa svet in zdi se mi, da se vsi strinjamo. E, tako predsedstvo, e, kakor e, tudi komisija in pa parlament. Nihče ne nasprotuje cilju te direktive. Zakaj torej te direktive še zmeraj nimamo? To je vprašanje, ki bi si ga lahko zastavili in zakaj eh, v nekaterih državah članicah znaša zastopanost žensk v upravnih odborih le 7 odstotkov in to ravno v največjih podjetjih. To vprašanje je potrebno jemati resno in če bi podjetja to počela, potem bi že sprejela ukrepe za izkorenitev eh, tega neravnovesja, te neenakosti. Nihče ne more verjeti, da je ta neenakost sprejemljiva. Nihče ne more biti prepričan, da je to povezano z pomankljivimi sposobnostmi žensk. Kljub temu pa se nič ne dogaja na ravni držav članic in zato je potrebno sprejeti ukrepe na evropski ravni. Iz vsega srca podpiram to direktivo. Mislim, da je skrajni čas, da zgolj kvalifikacije odločajo o tem, kdo bo eh, dobil eh, vodilne položaje v podjetjih. In potrebujemo tudi zelo jasne kriterije, tako da bomo natančno vedeli, kako poteka postopek izbire. In eh, da ne bo prišlo do nepravilnosti. Postopki morajo biti jasni in pa pregledni. v imenu skupine ELS. Lahko rečem tudi, da je glavna težava pri zaposlovanju žensk eh, skrb za otroke, varstvo za otroke. To je ključnega pomena. To pa ne pomeni, da ta direktiva ne bo dala dodatne vzpodbude za dosego enakosti spolov. Rada bi vse pozvala, da podprete to direktivo pri glasovanju. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov gospa Regner za dve minuti. Mikrofono, mikrofono. Mikrofon, prosim. Kitas, jec, ste smiko? Ja. Ali zdaj mikrofon deluje? Ja, odlično. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka, potrebujemo pametne in sposobne ženske in moške v upravnih odborih podjetij in v izvršnih odborih. Sedem let, sedem let je Evropska komisija uh, pripravljala ta predlog. Evropski parlament se je izjemno hitro odzval. Rekli smo, potrebujemo jasne izbirne postopke in želimo biti tudi praktični. Ogledati se je potrebno, kako izgleda situacija v posameznih državah članicah, katere so že sprejele ukrepe, katere so prostovoljno dosegle napredek. Torej, v Evropskem parlamentu smo se zauzeli za praktične kriterije, ki morajo biti izvedljivi. Potrebujemo pa tudi mehanizem sankcij, tako da bo končno prišlo do premika. Enakost spolov je v DNK-ju Evropske unije. Le s pomočjo Evropske unije smo lahko dosegli takšen napredek v uh, toliko državah članicah. To je odlično za podjetja, eh, za gospodarstvo, za moške in za ženske. In kaj se je sedaj zgodilo? Zelo veliko držav se skriva za pravno podlago. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Pravna podlaga je zagotovljena, kaj ti tiste države, ki niso dosegle napredka, se zatem le skrivajo. In zato pozdravljam tudi vzpodbudo romunskega predsedstva, ki želi vzpodbuditi eh, tiste eh, države, ki se pretvarjajo, da napredka ne morejo doseči. To so države, kot je recimo Mačarska. Tam je prišlo celo do nazadovanja. Torej zahtevam od predsedstva sveta, da te države jasno izpostavi in da jih vpraša, kaj je bilo dejansko doseženega. V svetu pa je potrebno o tem tudi glasovati, kajti Evropski parlament ima zelo močno stališče. In zelo sem vesela, da ste sedaj ponovno podali ta predlog. Hvala lepa. Po dve minuti, Berlej. Gospa Višnjevska za dve minuti. Prosim, da se držite časa. Hvala. Tance, pa... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, gospe in gospodje, to je izjemno pomembna tema. Če si pogledamo kazalnik enakosti spolov, vidimo, da ženske niso dovolj dobro zastopane v odpravnih odborih, niso dovolj dobro zastopane na visokih položajih. Zakaj? se to dogaja. Ženske so zelo kompetentne, so dobro izobražene, želijo delati, so ambiciozne. Dejstvo je, da niso manj talentirane ali pa šipkejše kot moški. Zakaj torej tako malo žensk najdemo na takšnih visokih položajih v družbah? Po mojem mnenju je glavni razlog za to dejstvo, da njihova karjera napreduje počasneje. Želijo biti ne zgolj uspešne v službi, ampak želijo biti tudi uspešne kot matere. Združiti morajo poklicno in zasebno življenje, želijo biti matere, želijo skrbeti za svoje otroke in zato njihova karjera napreduje počasneje. Kaj lahko v tem kontekstu naredimo? Kaj naj naredimo za to, da bi povečali število žensk na teh položajih, ampak ne na nek umeten, avtomatiziran eh, način prek direktive. Po mojem mnenju moramo predlagati rešitve, ki bodo ženskam omogočile, da združijo poklicno življenje z družinskim življenjem, zasebnim življenjem. Potrebujemo namreč to vrstne rešitve, ki bodo zagotovile to vrstno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem to je bistvenega pomena in rešitve, ki bodo šle v tej smeri, bodo obrodile precej boljše sadove. Eurostat pravi, da je vrzel med eh, spoloma zelo različna glede na državo članico. V nekaterih državah je ta vrzel ogromna. Poljska je v skupini petih držav članic, ker je ta vrzel, eh, plačna vrzel najmanjša na srečo vedno več žensk eh, najdemo na visokih položajih in to smo uspeli doseči brez umetnih eh, ukrepov. Gospa Bilbao Brandika za dve minuti v imenu skupine Alde. Najlepša hvala, spoštovana komisarka Jorova, najlepša hvala za vse eh, delo, ki ste ga vložili v to področje. Ampak glede na to vprašanje, glede na to, kakšne blokade je prišlo na svetu, ocenjujem, da je ta predlog za promoviranje zastopnosti žensk v upravnih odborih. Nekaj glede česar bi prosila, da moramo biti bolj pogumni in bolj koherentni. Koherentni moramo biti zato, ker danes govorimo o inteligentni rasti in podobno, ampak potem pa onemogočimo, da ženske polovica vsega talenta v, ne, v Evropi ne pride na upravne odbore. Vse, študijo, vse študije kažejo, da je to zelo donosno in tudi vse konkretne izkušnje, ki jih imamo v Evropski uniji, kažejo to smer. Mislim, da moramo biti bolj drzni. To je donosno, bo vse skupaj na ta način bolj in uh, zagotovili bomo enakost med spoloma. Potem moramo biti pripravljeni na uh, prihodnost. Evropa je ena izmed pionirjev glede enakosti med spoloma. Mislim, da bi morali izkoristiti to konkurenčno prednost. Mislim, da se moramo prizadevati ti za to, da ta predlog zares pripeljemo do konca, to je pravično, kot tudi donosno. Na ta način bomo zagotovili, da bodo podjetja razpolagala za več talenta. Pa prav tako uh, drzni moramo biti. Prišlo je do blokade, kot rečeno. Ampak mislim, da bi morali pomisliti na to, kaj bomo izgubili s to blokado. Uh, Mislim, da imamo tu lepo priložnost v rokah in eh, mislim, da bi tudi eh, moški lahko eh, včasih ostali doma, skrbeli za otroke, na ta način bi okrepili svojo čustveno inteligentnost. Eh, že stoletja nekako bežijo pred tem in prepričana sem, da bo svet z moškimi, ki bodo pripravljeni prevzeti tudi to vlogo, veliko lepši. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Urtason v imenu skupine zelenih za dve minuti. Ja, najlepša hvala. Zelo pomembno je, da poskušamo odpraviti blokado glede te direktive. Vse skupaj se je zaustavilo in odlično bi bilo, če bi lahko s, do konca tega mandata a, videli neko svetlejšo prihodnost za ta doseg, ki je blokiran že od leta 2012. 40-odstotna kvota za ženske v upravnih odborih je nujna. Ta kvota je nujna, zato ker um, bomo na ta način okrepili tudi gospodarstvo. Ta model uh, deluje dobro. Sicer tega uh, nis, tem nismo rešili vsega, ampak danes imajo kotirana podjetja 40 odstotkov um, žensk na upravnih odborah. In mislim, da se ne smemo skrivati za subsidijarnost, kot to počnejo nekatere države članice. Prvo zato, ker imamo to v pogodbah, uh, gospodarska moč pa je ključna pri tem. Kot drugi razlog pa je ta, da je razpon na tem področju v Evropi ogromen. Od 70 do 40 odstotkov uh, gre ta razpon glede zastopanosti uh, eh, žensko upravnih uh, odborih. Kot je bilo rečeno, je to nek uh, ukrep, ki je bil izjemno uspešen. Ni rešil vsega, imamo še vedno dve glavni vprašanji in sicer nekaj je to, da zagotovimo enakost v upravnih odborih, potem pa v izvrš, na izvršnih delovnih mestih je prav tako uh, Eh, treba ukrepati. Na tem drugem področju bo treba verjetno še delati. Prav tako pa je norveška jasno pokazala, da imamo kar nekaj izzivov na tem področju. Zato je leta 2013 sprejela tudi pomembne sankcije za podjetja, eh, ki tega, te politike ne upoštevajo. Naprimer, ne smejo se prijaviti na javno razpise, če niso dosegli 40 odstotkov zastopanosti žensk na upravnih odborih. Upam skratka, da bosta svet in komisija poskušala eh, se zares potruditi in poročati o pozitivnem razvoju dogodkov v naslednjih mesecih. Hvala. V imenu skupine GUE, gospod Ek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi zakaj je le 24 od 400 mest v nemških največjih podjetjih eh, zasedanih strani žensk, zakaj ni enakosti spolov, zakaj enakosti spolov še zmeraj nismo dosegli v Evropski uniji. To je sramota in na mednarodni ravni ni situacija nič boljša. Med V 400 največjih podjetjih eh, na svetu je približno 3 odstotka žensk na vodilnih položajih. Da se moramo o tem še kar naprej pogovarjati v letu 2019 je velika sramota in eh, zaradi tega dvomim tudi v našo politiko. Veliko je namreč takšnih, ki menijo, da so ženske namenjene le reprodukciji in razmnoževanju torej. Ali bomo res čakali še 40 let, toliko eh, bo namreč trajalo brez zavezujočih pravil, da bo odstotek žensk na vodilnih položajih zlezel na 40 odstotkov. Ta svet ni svet moških, ampak je svet obih spolov. Torej, zoprstavimo se sovraštvu do žensk v. Uh, upravnih odborih podjetij. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Park. Gospa Parker v imenu EFDD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Direktiva o ženskah v upravnih odborih ni zgolj uh, sramotna, ampak uh, je še hujša za ženske. Kako žalostno je, da bi ženska ugotovila, da je bila izbrana zaradi kvote v odbor, ne zaradi uh, svojih sposobnosti. Kvote uh, kažejo ženskam, da smo vredne mnanj. Kaj pa ženske na nižjih ravneh v družbah? Kvote eh, ne pomenijo boljših priložnosti za eh, njih, eh, ne privedejo do več direktorjev oziroma direktoric. Samo sedem odstotkov žensk ima izvršne vloge. Kje se bomo ustavili, kje se bodo kvote ustavile? Najprej kvote Eh, glede zastopanosti žensk in moških, eh, potem bi lahko sprejeli še dodatne kategorije in sprejemali še dodatne kvote. Bojim se eh, takšnega umešavanja Evropske unije. Družbe bi morale imeti svobodno roko, da izberejo tistega, ki je najbolj primeren, ampak v skladu s šestim členom in 300 ura v vodno izjavo te direktive pozivamo k razpustitvi družb, ki ne bi spoštovali teh kvot. Kvote ne rešujejo eh, osnovnih vzrokov enakosti, so kontraproduktivne. V imenu skupine INF, gospod Žoltek za dve minuti in pol. Vidim, da je to feministična šala. Vidim, da se ta feministična norost nadaljuje še naprej. Ženske želimo preobraziti v moške in moške v ženske. Ne razumem, če je to bolezen ali pa kaj drugega. Nekaj časa je bilo to zgolj eh, smešno. Naprimer, ko smo glasovali o tem, da je v kmetijstvu premalo žensk, ki bi se ukvarjale eh, z živinorejo. To je bilo smešno. Ampak sedaj, ko govorimo o ženskah v eh, podjetjih, je to grožnja, je to neka resna zadeva. Zakaj ne bi, na primer, rekli, da nekateri moški rečejo, da so ženske in s tem bomo eh, rešili vprašanje enakosti eh, med spoloma? Ampak to je zelo resna tema, ne moremo jo pustiti eh, pri miru kar tako. Zakonodajo v Evropski uniji oblikuje Evropska komisija, parlament pa zgolj prižge zeleno luč. Včasih, ko imamo pred sabo slabo zakonodajo, pa je zato kriv parlament ta zakonodaja eh, posega v ekonomsko svobodo podjetnikov in posega v suverenost držav članic. Parlament pripravlja različne resolucije, ki so eh, neuporabne, nelogične, ampak vedno gre za eh, priseljence, za homoseksualce ali pa za feministe oziroma feministke, ki so vedno boljši kot navadni državljani Evrope. Nobena resolucija tega parlamenta Eh, ne more tega izpustiti iz svojih vrstic. Mislim, da Evropske unije preprosto ne moremo reformirati. Mislim, da bi bilo treba zapustiti eh, Evropsko unijo, tako kot je to eh, odločilo Združeno kraljestvo. Ustvarimo raje novo Evropsko unijo, o kateri so dejansko sanjali ustanoviteli. Ne bi smela imeti meja, ampak ne bi smela niti posegati v družinsko pravo, v družinsko politiko, Eh, ne bi smela spreminjati vloge žensk. Evropska komisija bi morala zgolj eh, izvajati pravo zakonodajo, ne pa se umešavati vse. Ne smejo nam eh, brati levitev in nam govoriti, kaj moramo počne, početi. Upam, da bo še vedno živ, ko se bo to zgodilo. Zrkuje. Hvala lepa. Rekel sem, da ne bo postepka modrega kartona. Zato nadaljujemo z gospodom Sosnercem. Za minuto.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 Eh, napačna. Pravite, da so ženske enako dobro kvalificirane kot moški. To je popolnoma neresnično in na to obžalujete, da ni ravnotežja in enakosti na izvršnih položajih. Pravite, da je to nekakšna uh, teorija zarote, da je to rezultat patriarhalne družbe, ki preprečuje ženskam, da bi bile v upravnih odborih. Ampak poglejmo si eh, gospodarstvo. Če žensk eh, ni v teh družbah, jih tam mogoče ni zato, ker niso kvalificirane ali pa uh, preprosto nočejo slediti takšni karieri. Moški pa ne živijo tako dolgo kot ženske. Kako bi želeli na to kompenzirati moške z, zaradi tega krajšega Eh, življenja. Trg vam pravi, da žensk tam ni in to ne zaradi neke teorije zarote moških. Prisluhnili smo vsem političnim skupinam, sedaj pa se prečenja razprava. Gospa Šojdrova za dve minuti je prva na vrsti. Slova kolegenja, kolegove, pani komisarsko, žijeme v dobe, a ve spol... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Živimo v eh, družbi, kjer nihče ne dvomi v enakost moških in žensk. Kljub temu pa imamo v upravnih odborih premalo žensk. Ženske predstavljajo polovico prebivalstva. Veliko premalo pa jih je eh, v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na eh, borzah. V Češki republiki je eh, ta delež le 9 odstoten, čeprav so eh, ženske zelo dobro kvalificirane in izobražene. Ravno tako primerne so za te položaje kot moški, kljub temu pa žensk ni v upravnih odborih. Zakaj? Zato, ker so ženske pomembne tudi kot matere, kot negovalke in zaradi tega kasneje začnejo za svojo poklicno kariero kot moški. Kvote ne bodo uspele pospešiti kariere žensk. Pomagati moramo ženskam, da bodo lahko združile poklicno in družinsko življenje. To je edina prava pot. In zato je zelo pomembno, da se svet še naprej posveča direktivam, ki se ukvarjajo z to temo. Najprej je potrebno doseči združljivost poklicnega in družinskega življenja, šele potem se bomo lahko ukvarjali z tem, o čemer razpravljamo danes. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za izvajanje in poleg tega vas sprašujem, kaj pa preprečuje državam članicam, da bi sprejele ustrezno zakonodajo. Recimo, v Španiji bi lahko to naredili sem mnenja, da bi španska vlada lahko sprejela takšne zakone sama na ravni države članice. Vsaka država članica lahko napreduje, kakor želi. In EU mora seveda dati dober vzgled. Hvala lepa, sedaj pa gospa Guteland za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Več kot 65 odstotkov tistih, ki prejmejo univerzitetno diplomo v Evropi, je ženski, imajo znanje, imajo izkušnje za takšna visoka mesta, vseeno pa so ženske marginalizirane. To je nespremljivo, ni zgolj nepošteno, ampak tudi neumno. To pomeni, da izgubljamo znanje, pomankanje inovacij je rezultat takšne situacije. Vidimo, da so ženske predvsem bolj inovativne v nekaterih podjetjih, številnih podjetjih. Uh, podjetja, ki imajo v odborih več žensk kot moških, zagotavljajo boljše finančne investicijske priložnosti za ta podjetja. No, kljub temu pa številne družbe in številni politiki še vedno delajo proti tej ideji, da bi vsaj 40 odstotkov eh, neizvršnih eh, direktorjev prišlo iz vrst žensk. To je nespremljivo. In veseli nas, da eh, si je Španija premislila, da je omaknila eh, svoj pridržek v eh, svetu ministrov. Želimo si ukrepov, to je pomembno, tako da bomo zagotovili enakost in priložnost za inovacije v Evropi. Sedaj pa gospod Hod za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar se tiče žensk v upravnih odborih in kar se tiče enakosti spolov na splošno, si moramo pogledati tri institucije v Evropski uniji, parlament, komisijo in svet. 12 predsednikov komisije smo imeli, vsi so bili moški. 30 predsednikov Evropskega parlamenta, samo dve ženski in pa 78, 78 predsedujočih svetu, samo dve ženski. Zakaj nam stvari sedaj niso jasne? Zakaj se noben eh, moški, noben predsednik ni upravičil za to? Z vidika zakonodaje smo vsi enaki, enaki v politiki, v gospodarstvu, na socialni ravni, tako smo to eh, določili v polski ustavi. Naša družba je družba, v kateri moramo vse osebe obravnavati enakovredno, zato ker smo pred zakonom vsi enakovredni. To je naš imperativ in to moramo vedno upoštevati. No, to. Hvala lepa, gospa Bersera Bastrerceja. Najlepša hvala. Hvala komisarki za njeno podporo. Nekateri danes pravijo, da žensk ni na odpravnih odborih, zato ker tega ne želijo. Ampak kljub samo je zastopanost eh, žensk na kotiranih podjetjih poskočila. Leta 2005 smo jih imeli 10 odstotkov, leta 2015 eh, pa 25, tako da nekaj se premike. Nekateri pravijo, da če se zadeve spreminjajo, glede na to, da se spreminjajo, te inicijative ne potrebujemo, ampak ženske predsedujejo trenutno samo 7 odstotkov upravnih odborih in samo 6 odstotkov uh, jih je eh, predsednica upravnih odborov. Tako da obstaja nek eh, zgornja meja, skozi katero ženske preprosto ne morejo. In mislim, da lahko s eh, tem aktom to odpravimo. Zato moramo odpraviti pa blokado na sveto. Ta ukrep je dober tako za podjetja, ki bodo na ta način poslovala bolje. Prav tako pa bo to bolj skladno z našimi načeli. Prišel je čas, da svet odpravi to blokado in od Romunije pričakujem neko konstruktivno stališče zvezde. Hvala. Bego. Hvala lepa, sedaj pa gospa Forenca za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči in zahvaljujem se kolegom iz skupine SND in skupine zelenih, eh, da eh, so vložili te dve vprašanji za ustni odgovor. Gre za uravnoteženo zastopanost eh, spolov in s tem smo se ukvarjali že v poročilu kolegice Mlinar. Zavedati se moramo, zamoramo, eh, zavedati se moramo da gre za zdravljanje simptoma kulture. Potrebni bi bili preventivni ukrepi za to, da do tega sploh ne bi prišlo. In uh, zadnji ukrepi v Italiji recimo vodijo v še večjo diskriminacijo. Ta parlament mora poskrbeti eh, za to, da bodo ženske bolje zastopane, eh, hkrati pa mora poskrbeti tudi za zmanjšanje diskriminacije žensk. 99 odstotkov žensk je predmet diskriminacije. Boriti se moramo proti vsem oblikam diskriminacije in mislim, da bi Evropski parlament lahko k temu prispeval. Resnično se zahvaljujem eh, kolegicam za ta ustna vprašanja za ti dve ustni vprašanji, vendar pa mislim, da nas čaka še veliko dela na področju zakonodaje. Kot je rekel kolega Urtasun, bi lahko na tem področju storili veliko več. Sedaj pa gospa Juto za minuto. Daniela. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Novembra 2012 je eh, parlament v prvem branju izglasoval eh, direktivo. Eh, o zastopanosti žensk v upravnih odborih, vendar pa eh, je svet eh, to zakonodajo potem zaustavil. Gre za zastopanost žensk v velikih podjetjih, ki kotirajo na borzi. Če bi se zavedali, da bomo imeli pravo enakost le, ko bo prišlo zares eh, do enakopravnega upoštevanja izobrazbe in pa kvalifikacij. Tega pa nikakor ne bomo dosegli z kvotami. Več je ženski zaključijo univerzitetno šolanje kot moških. podatki, eh, ki jih je navajala Evropska komisija, so zaskrbljujoči. Le 30,2 odstotka eh, tovrstnih delovnih mest zasedajo ženske. Zanima me torej, katere ukrepe namerava sprejeti svet, eh, da bi našel pot iz te slepe ulice. In prosim, da upoštevate mnenje ženskih tukaj zastopamo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kelly za minuto in pol. Thank you. Najlepša hvala. Dejstvo je, da je moških precej več kot žensk v upravnih odborih po svetu. Leta 2017 so ženske predstavljale zgolj četrtino eh, vseh članov odborov v največjih eh, podjetjih v Evropski uniji. Več, več je bilo direktorjev po imenu John v pod, največjih 500 eh, podjetjih eh, leta 2015 kot pa žensk. Sam nosim ime Sean, ki je izveden ga imena John. To ima seveda učinek za podjetja in za gospodarstvo. Ženske pogosto delajo v eh, oddelku za človeške vire ali pa v komunikaciji, moški pa v upravnih strukturah, zato ker so to uh, višji položaji potrebujemo ravnoteže. Če podjetja vodijo predvsem moški, kako naj potem pričakujemo, da bo podjetje predstavljalo različna stališča, različne perspektive. S tem se nadaljuje začarani krok, moški na to eh, najemajo sebi podobne osebe, še več eh, moških, tako pač delujemo ljudje. To nima smisla. Po podatkih eh, Mednarodnega denarnega sklada ženske poskrbijo za večjo diversifikacijo, eh, za manjše razlike med plačami in smiselno, da je eh, žensk več v odborih. No. Hvala lepa, gospod Keli. Sedaj pa gospod Koferati za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V naših razpravah pogosto govorimo da, o tem, da je enakost spolov ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije. No, obnašamo pa se povsem drugače, kot kaže tudi današnja razprava. To, kar počne svet, je prava sramota. Imamo direktivo, ki jo je z veliko večino podprl parlament pred sedmimi leti in nič se ni zgodilo od takrat. In v direktivi nimamo nobenih izjemnih ciljev. Zastopanost žensk eh, in sicer eh, do 40 odstotkov v eh, upravnih odborih. Še dolgo bomo imeli težavo z neenakim plačilom za enako delo. Naredili smo le nekaj majhnih korakov in uh, ta cilj je ostal zgolj eh, pobožna želja. Upam, da bo svet našel moč in uh, spremeril smer plovbe in da uh, bo zares uresničil direktivo, ko smo jo že zdavnaj izglasovali. Hvala lepa, gospa Kuneva, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. kako naj deluje družba, če je ne enaka. O tem je govoril že John Milton. To je tudi moje vprašanje. Ta nevidni strop, ki zaustavi karijere milijon, eh, na milijone žensk, eh, škodi našim delovnim življenjem. Ženske nimajo visokih položajev, plačane so manj in kaznovane so, če želijo eh, imeti družino ali pa imajo družino, so eh, žrtve različnih oblik nadlegovanja. Ta osnutek direktive je še ena priložnost, da odpravimo te neenakosti. Zakaj je nismo sprejeli? To vprašanje zastavljam svetu. Kaj boste naredili za to, da da bi se borili proti tem pojavom v podjetjih. Kako boste spodbujali enakost spolov tekom vašega predsedovanja? Hvala lepa, gospa Kuneva. Gospod Martan je na vrsti, ampak mislim, da ga ni v dvorani. Torej, prehajamo k prosti razpravi. Prosim, da se držite ene minute. Gospa Kiniči za minuto, Katarina. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. V letu 2017 je bilo rečeno, da ženske zasedajo le četrtino eh, vodilnih mest v podjetjih, ki kotirajo na borzah v Evropski uniji. Danes se eh, ta neenakost nadaljuje ženske so dobro kvalificirane, pa se jim očita, da teh mest ne zasedajo zaradi pomankljivih eh, kvalifikacij in to je sramota. Če želimo zagotoviti enakost spolov oziroma če želimo doseči napredek na tem področju, potem moramo sprejeti zakonodajne ukrepe, ki bodo predvideli tako imenovane roza kvote. V eh, Italiji smo uvedli podobno zakonodajo in kmalo smo presegli 33 odstotkov, kar zadeva zastopanost žensk. Torej, ne smemo več dvomiti v sposobnost žensk in eh, romunsko predsedstvo mora čim prej pripraviti eh, predlog direktive. Hvala lepa, sedaj pa gospa Grapini za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. O tej temi razpravljamo že sedem let, eh, kot so to nekateri kolegi že povedali. Nekaj pa bi želela povedati moškim, ki so danes eh, govorili proti temu predrogu. Ženske so genetično gledano pač superiorne. Vsaka ženska ima saj dve ulogi, dela doma in pa na delovnem mestu. Tako da želim jasno povedati, da lahko ženske počnejo, um, vodijo pravzaprav dve življenji sočasno. In uh, upam, da bomo lahko odpravili to manjšino, ki eh, blokira nad svetom. Eh, žalostno je pač, da potrebujemo kvote, ampak eh, mislim, da je to edini način, kako doseči cilje, ki jih želimo doseči na tem področju. Se pa strinjam z vami, gospa komisarka, glede direktive o ravnotežju med javnim oziroma med poklicnim in zasebnim življenjem. Uh, ta direktiva je bila dobra, zdaj pa jo moramo prenesti v konkretno izvajanje. Dente. Gospod Marija, za minuto. Ja, najlepša hvala. Govorimo o zastopanosti žensk v pravnih odborih. Zaenkrat je situacija nezadovoljiva in spremeniti se mora. Ženske morajo biti bolje zastopane na odborih ampak ta socialni inženiring, s katerim eh, se bavi Evropska unija, zato da bi dosegla te cilje, pa ne bo uspel, nikoga ne moramo siliti v to, Evropska unija bi lahko storila nekaj drugega. Glede na to, da znam gospod Juncker in da me posluša, ne povem sledeče. 140 milijard je težek evropski proračun. 70 milijard eh, znaša proračun Evropske investicijske banke In uh, gospod Dragi je natisnil potem na uh, milijarde dinarja in eh, mislim, da ne bi smele uh, javne banke kupiti nobene obveznice, nobenega podjetja, če ni dovolj žensk na odboru. S tem bi zares zagotovili spremembe uh, na uh, podjetjih in ženske bodo bolj zastopane. Če ta podjetja pač ne bodo uspeli presirati svojih obveznic, uh, iz eh, evropskih bank, iz Junkerjega načrta, bodo pač spremenila svoje obnašanje. Na ta način lahko spremenimo obnašanje vseh. Prosim, da se držite časa, kajti sedaj bom vsakogar, ki se ga ne bo držal, prekinil. Gospa Pičerna. Videli smo eh, razpravo, ki je potekala v tem parlamentu danes zjutraj in iz tega smo lahko ugotovili, da se v parlamentu glede teme strinjamo ne gre za nič izjemnega, gre za majhen korak v pravi smeri, ne gre za to, da bi usiljevali prisotnost žensk v upravnih odborih podjetij. Ugotavljamo le, da ženske ne morejo predstavljati eh, le 15 odstotkov, ampak da potrebujemo pravo zastopanost žensk. Eh, torej, v čem se skriva problem? Problem se kot ponavadi skriva v svetu. In to eh, pravim z veliko grenkobo in pa zaskrbljenostjo, kaj ti stališče parlamenta eh, in stališče komisije bi moralo omogočiti korak naprej, ampak eh, odnos sveta je takšen, eh, da pogosto ne pride do izvedbe eh, tistih eh, odločitev, ki so namenjene dosegi pozitivnih rezultatov. Gospa Majsner je naslednja na vrsti za minuto. Ja, tako še. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli me ta direktiva in veseli me ta razprava in sicer iz različnih razlogov. Mislim, da je dobro, da se te razprave vedno udeležuje vedno več moških, kajti združiti se moramo, če želimo doseči napredek in zastopano žensk na vseh področjih, kajti ženske so enako usposobljene kot moški. Izpostavljena je bila razlika v osebnih dohodkih moških in žensk, v Nemčiji so te razlike še večje kot drugje. Imamo različne pristope v Evropski uniji, nekatere države članice že imajo zakonodajo eh, za manj zastopan spol in pravzaprav je sramota, da moramo o tem še sploh govoriti. Zelo sem bila navdušena na tem, kar je povedala gospa Regner. Pravzaprav je v Evropskem DNK-ju, da bi zagotovili enakost eh, spolov. Upam, da bomo končno zaključili eh, oziroma sprejeli to zakonodajo. Hvala lepa, gospa Ward, za minuto. Hvala. Presenetljivo, zelo presenetljivo je videti to, da ta inicijativa. Eh, še vedno obtičala na svetu. To se je začelo pred petimi leti in se še vedno nadaljuje. Mislim, da to jasno kaže, kako konzervativne so lahko vlade držav članic. Zaskrbljujoče je, da je ta inicijativa tako kontroverzna. Eh, to, da poskušamo doseči enakost na ravni upravnih odborih podjetij, je politika, ki je sicer zelo pomembna, ampak eh, osredotočamo se v okviru tem zlasti na tiste bolj privilegirane ženske. Zato je, zelo težko, zato je zelo težko začeti razpravo o marginaliziranih ženskah. Eh, ženske so v poslovnem svetu pogosto žrtev različnih vrst a, eh, diskriminacije. Eh, ženske, ki prihajajo iz a, naprimer a, romske skupnosti in iz, iz drugih. A, manjših skupnosti so pogosto eh, predmet diskriminacije. Potem, ko smo dosegli dogovor prejšnji teden v zvezi s tem, sem pozvala predsedstvo, da poskušamo doseči konsens glede eh, žensk v upravnih odborah. Najlepša hvala, gospa Miranda, izvolite. Muito obrigada, presidente. A igualdade de género para o Conselho é... Najlepša hvala, gospod predsednik. Zastopnost žensk v upravnih odborih in ta dosje je pravzaprav emblematično eh, temu, kar se dogaja na Evropskem svetu. V Španiji je odstotek eh, žensk na upravnih odborih 22, na švedskem 36 odstotkov, ampak nasplošno gledano smo zelo daleč od tistih idealnih eh, ravni za Evropsko unijo. In tudi na odboru za enakost med spoloma smo se pogovarjali o tem že pred sedmimi leti in zdaj se sedem let kasneje poga zopet pogajamo o temi, ki jo nismo dosegli. Hvala. Intervento v minuto. Najlepša hvala. E, in sedaj še zadnji prispevek, gospod Jovana. Spoštovana komisarka, spoštovani predsednik, jaz kot eh, romunska poslanka pozdravljam to, da je ta dosje prioriteta romunskega predsedstva. Se bodo zdaj nekatere države članice premislili, nekatere so vse pred kratkim, zato eh, upam, da bodo pogajanja na svetu spet uh, zaživela. Razlogi, zakaj ni dovolj žensk na upravnih odborih, so kompleksni. Tudi poslovna kultura je takšna, da to onemogoča. Potem pa imamo še ta stekleni stolp, to stekleno steno v podjetjih, ki preprečuje, da bi ženske zares razvile svoj potencial v svojih karjerah. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da lahko ženske na upravnih odborih okrepijo dodano vrednost, prioritiziramo lahko potrebe žensk in oblikujemo poslovno kulturo nekega podjetja. Tako da izražam svojo podporo romunskemu predsedstvu, upam, da boste nadaljevali z razpravami glede te direktive. Hvala. E, Najlepša hvala. S tem smo zaključili z razpravo. Sledil bo odgovor gospe Jurove v imenu komisije. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci. Zelo sem hvaležna za so izrečeno podporo Evropskega parlamenta glede tega vprašanja. Eh, najlepša hvala tudi vsem medijem za interes, ki so ga izkazali za to temo. No, naj sklenem sledečimi besedami. Jasno sem že izrazila podporo v imenu komisije za ta zakonodajni akt, no poleg tega pa vam lahko povem, da ne čakamo, da bo blokada na svetu izginila, zato ker lahko ogromno dela. Uložimo v več uh, raznolikosti, ne samo na uh, podjetjih, ampak tudi druge. Še enkrat naj omenim eh, statistične podatke. Več kot 50 odstotkov prebivalstva so ženske. 62 odstotkov a, diplomantov je ženska, tako da bi bilo moč domnevati, da bi bilo normalno, pač glede na to, da so ženske do dobro zastopane v različnih sferah življenja, Ampak potem pa primerjamo eh, te številke z 22 odstotki žensk, ki so na upravnih odborih. Samo 6 odstotkov je izvršnih direktoric. Potem pa politična sfera. Samo 20 odstotkov žensk je poslanko nacionalnih parlamentov, v nacionalnih parlamentih in v, na katerih vladah imajo samo eno ali pa dve ženski. Eh, pred kratkim so, je, bila je bila oblikovana vlada, kjer žensk sploh ni bilo. Imamo tudi pozitivne zglede na komisiji. Že dosegamo 40 odstotkov na izvršnih pozicijah in to predvsem zaradi um, pač močnega prizadevanja v to smer in pa zato, ker imamo dobre postopke, ki zagotavljajo nek pravičen izbor kandidatov, ki je posebno nepristranski. Uh, in eh, ni, ne obstajajo ti pomisleki, ki jih vidivamo drugot. Naj pa pokomentiram tudi to, kar je povedal gospod Žolte, ki ga zdaj sicer tu ni več. Uh, kot ženska na komisiji moram reči, da nikoli nisem čutila potrebe, da bi postala moški, da izvajam funkcije, ki jih, jih izvajam. Lahko tudi kot ženska prispevam k delu na tem področju. Mislim, da je danes po naključju tudi predsednik komisije Jean-Claude Juncker, ampak izbral je devet ženska za komisarke in mislim, da tudi ženske na komisiji opravljajo odlično delo in tudi to perspektivo ženske vključujejo v proces spremenja odločitev. No, skratka, na podlagi vseh teh številk mislim, da lahko ugotovimo, da je v evropski družbi nekaj nezdravega, zato trdo delamo na tem, da bi situacijo spremenili. Kot rečeno, ne čakamo križem rok, da bi eh, odpravili blokado pri tem aktu. Eh, Gospod Parker pa bi prosila naj prebere novo verzijo direktive. V njej namreč ne bo našla ničesar, kjer boste pisali, da je spol kot tak zadostna kvalifikacija pozivamo k pravični eh, konkurenci in k sodelovanju. Mislim, da bi bilo prav, da si pogledate trenutno verzijo, ki jo promoviramo tudi mi. Polovica držav članic to vrstno zakonodajo že ima in če bomo šli naprej s zakonodajnim postopkom, bomo na ta način pomagali še ostalim državam članicam. No, res pa je, da lahko države članice tudi same ukrepajo. Eh, ni jim treba čakati na to, da bi se odpravila blokada pri tej direktivi, zato ker lahko ukrepajo tudi same. No, v tem umestnem času pa komisija, kot rečeno, ne čaka križem rokom. Eh, podpiramo listino o raznolikosti, več kot deset tisoč inštitucij je že podpisala, tudi največja podjetja. Naj jih omenim samo nekaj sodekso, eh, IBM, Siemens, IKEA, to so eh, multinacionalna podjetja, ki poskušajo promovirati raznolikost v podjetjih, kar je to tudi velik plus za podjetja. In v številnih državah članicah, tudi tam, kjer ni zakonodaje na tem področju, se zdaj to dogaja. Tako da se ta praksa, ta pozitivna poslovna kultura razširja. Financiramo tudi ogromno projektov, v okviru katerih eh, promoviramo raznolikost. Skratka, počnemo veliko na tem področju, to je naš načrt B. Ne bomo samo čakali, da se ta zakonodaja sprejme, ampak bomo izvajali tudi druge ukrepe. No, na koncu pa naj ponovim še to, da sem prepričana, da bo ta zakonodajni akt v končni fazi zres sprejet. In posem smo pripričani, da bo romunsko predsedstvo opravilo odlično delo dole. Hvala. Prego. Najlepša hvala, gospa Jurova, sedaj pa gospa Čot v imenu sveta. Ja, najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Kot sem že povedala, uvodoma je zaveza, angažma sveta za uravnoteženo zastopanje uh, žensk uh, konkretna, otepljiva in realna. Zato je rumunsko predsedstvo začelo organizirati bilateralne uh, razprave s to skupino, ki blokira uh, ta zakonodajni akt. Prav tako smo uh, organizirali več sestankov delovnih skupin v zvezi s tem dosejam. Ne smemo pa zabiti, uh, da je usoda tega doseja v roke držav članic. Sklad, skladno z običajnim zakonodajnim postopkom velja, da potrebujemo za sprejem tega akta kvalificirano večino. Poleg dela, ki ga opravljamo v zvezi s tem dosijem s parlamentom, zato da bi naredili korak naprej s tem zakonodajnim aktom, pripravljamo, kot rečeno, tudi uh, sklepe sveta v zvezi s razlikami v plačah in uh, za to, da bi lahko v večji meri uskladili zasebno in poklicno življenje. Upamo, da bodo ti sklepi uh, sprejeti 13. junija na svetu EPSCO. Na to priložnost pa bi tudi izkoristila, da vas obvestim, da bo romunsko predsedstvo gostilo skupino na visoki ravni za vključevanje um, vprašanja spolov vse politike v Bukareštju v Romuniji. Prav tako bomo to vprašanje obravnavali na neformalnem zasedanju ministrov za EPSKO uh, v uh, Bukarešti v Romuniji. Najlepša hvala za to razpravo danes. Uh, s sodelovanjem med parlamentom in svetom lahko zaključimo s to diskriminacijo, z nepravičnostjo in poskrbimo, da bo enaka obravnava postala realnost, tako za moške, kot za ženske. Smo v turbulentnih časih, soočamo se s številnimi izzivi, ampak prihodnost pripada enakosti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj je skupna razprava zaključena in na dnevnem redu je razprava s predsednikom finske vlade o prihodnosti Evrope, vendar pa bomo naredili enominutni odmor.

Rad bi se zahvalil finskemu predsedniku vlade, da je danes z nami. Hvala lepa. Pomembno je, da prisluhnimo različnim stališčem različnih držav o prihodnosti Evropske unije. Evropski parlament meni, da se moramo osredotočiti na tri ključne točke. Želimo večjo moč Evropskega parlamenta, želimo si več Evrope in ne manj Evrope in želimo okrepiti Evropo, ne pa je uničiti. Želimo pa tudi dvig večletnega finančnega okvira z 1,1 na 1,3 odstotka. Želimo dodatne vire in eh, tudi Migracije so pomembna tema za Evropski parlament. Evropski parlament je odobril reformo Dublinske uredbe in želimo odločitev Evropskega sveta. In včeraj in danes smo se osredotočali v naših razpravah tudi na dve ključni točki, na Brexit in pa na Venezuelo. In to je seveda zelo pomembno. Radi bi prisluhnili vaši viziji o prihodnosti Evropske unije, poznamo stališče Evropske komisije, poznamo stališče Evropskega parlamenta in pa stališče različnih držav članic. In danes bomo prisluhnili vam, eh, da izvemo, kakšno je stališče Finske. Izvolite. Pardon. Vi ricordo che vi potete registrare per... Naj vas eh, spomnim, da se lahko prijavite, če želite besedo v razpravi po prispevku. Predsednika finske vlade, ko bo govor zaključen, eh, bo zaključen tudi postopek zbiranja prošen za govor. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Prišel sem ze severa Finske, kjer je zelo mrzlo. Pretekli vikend sem bil tam in imeli smo minus 30 stopinj in približno meter snega. To je torej prava zima. Veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Evropski parlament je odlično opravil svoje delo v nedavnih težavnih okoliščinah. Razprave o prihodnosti Evropske unije so izjemno pomembne in sicer iz dveh razlogov. Če želimo uresničiti duh rimske izjave, potem moramo ugotoviti, kako poskrbeti za zadostno enotnost, da bomo lahko sprejemali odločitve in jih tudi izvedli. Drugič, Razpravljati moramo o prioritetah drug drugega na področju evropskega proračuna. Evropska unija pa je zelo pomembna tudi eh, na področju gospodarstva. V 30 letih sem to spoznal kot gospodarstvenik. Takrat sem odpotoval na srečanje z pomembnim direktorjem francoske družbe. Moja žena mi je dala knjigo, ki sem jo takrat prebral na letalu. V njej je pisalo, nikoli ne eh, sprašuj o družini, ko se sestaneš z francoskim poslovnežem. Ko sem prišel na ta sestanek, je bil francoski poslovnež tam s svojo ženo in pa hčerko. Njegovo prvo vprašanje je bilo, povej mi kaj več o svoji družini. Razumel sem, da se evropejci razumemo in da imamo več skupnega, kot bi si morda mislili. Že v 1920 letih je Santer Alko dejal, da če želimo mir v Evropi, potem mora kontinent razmisliti o Združenih državah Evrope. On je bil ustanovitelj desnice na finskem, razmišljal je celo o skupni valuti. Imel je pionirsko vlogo na številnih področjih, tudi na tem področju. Mednarodno sodelovanje, vzpostavitev miru in pa gospodarskega razvoja, to so bila temeljna načela Finske. Dragi prijatelji, v zadnjih letih smo dobili nauk o populizmu v Evropi. Videli smo, kam populizem vodi videli smo, kaj se zgodi, ko na zapletena vprašanja odgovarjamo s preprostimi odgovori. Na koncu nehče ne prevzame odgovornosti. To se je zgodilo v Združenem kraljestvu in rezultate občutimo še danes. Ne le Brexit, ampak tudi populizem pretresa Evropo na različnih frontah. Svoboda medijev, pravice žensk, to so. To in drugo so teme, ki jih ne bi pričakovali v Evropi 21. stoletja. Kako lahko Evropska unija vzpodbuja svoje skupne vrednote v zunani politiki, če jih ne more zagotoviti niti znotraj Evropske unije? Skupne vrednote, kot recimo demokracija, načelo pravne države, predstavljajo temelje evropskega miru, varnosti in eh, pa blaginje. Ta načela bi morala združevati države članice Evropske unije. Potrebno je premustiti notranje razlike v Evropski uniji. Hkrati pa ne sme biti nobenih kompromisov, kar zadeva načelo pravne države. Finska pozdravlja predlog Evropske komisije v zvezi večletnim finančnim okvirom in načelom pravne države. Prepričani smo, da lahko vzpostavimo dobro uravnotežen mehanizem, ki bo služil temu namenu. Gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najpomembnejši temelj finskega stališča Kar zadeva vzpostavitev monetarne unije, je spoštovanje zavez, ki smo jih že sprejeli. Potrebno je poskrbeti za učinkovito izvajanje. Močno podpiramo Evropsko unijo, ki svojo verodostojnost zagotavlja z konkretnimi dejanji. Leta 2015 je moja vlada pričela z svojim delom, ko je državni primankljaj znašal skoraj 3,5 odstotka v primerjavi z bruto družbenim proizvodom. Poskrbeli smo za znižanje za dva odstotka, izvedli smo reforme javnih financ. Izvedli smo reformo na socialnem področju, eh, na pokojninskem področju, na zdravstvenem področju. Notranja devalvacija v višini 4 odstotkov je bila namenjena v spodbuditvi vzpostavljanja novih delovnih mest in pa zagotavljanju rasti. Poleg tega smo zamrnili plače in poskrbeli za uh, reze in podaljšali delovni čas. Če naštejem le nekaj primerov. Kot bi lahko ugotovili, ta načrt finske vlade ni bil ravno priljubljen, ampak po treh letih se je davčni primankljaj znižal, državni proračun je pod nadzorom in eh, stopnja zaposlenosti je najvišja v zadnjih 30 letih. Reševanje to vrstnih problemov z nenehnimi davčnimi prenosi je seveda za nas nesprejemljivo. Najboljše jamstvo za gospodarske šoke je ustrezno razmerje med eh, dolgom in pa produktivnostjo. Jean-Claude Juncker je dejal, da vsi vemo, kaj moramo storiti, ne vemo eh, samo, kako bi lahko bili ponovno izvoljeni, potem ko smo to storili. Jaz eh, bom to v praksi občutil aprila na volitvah. No, bomo videli. to tveganje morajo države članice prevzeti, zato da lahko sprejmejo odločitve in jih tudi izvedejo. Učinkovito izvajanje je namreč najboljši način, da se soočimo s trenutnimi in prihodnimi izzivi. Potrebujemo namreč izvajanje načel notranjega trga. Poskrbeti moramo za razvoj in pa inovacije. Zagotoviti moramo notranjo in zunanjo varnost, izvesti moramo eh, politiko na področju migracij, izvesti moramo eh, politiko na področju boja proti podnebnim spremembam. Na ta način se bomo najlažje borili proti populistom in na ta način bomo najlažje izboljšali zaupanje evropskih državljanov v Evropsko unijo. Dame in gospodje, Finska bo imela predsedstvo Evropske unije v drugi polovici tega leta. Izpostavil bom nekaj področji, ki bodo v osrčju naše agende. Gre za teme, pri katerih mora Evropska unija tesneje sodelovati in pri katerih mora poskrbeti za konkretna dejanja, ne zgolj za prazne besede. Začel bom z večletnim finančnim okvirom. Ta je temeljni instrument izvajanja prihodnih evropskih politik. Po mnenju Finske bi morala biti raven večletnega finančnega okvira čim bliže trenutnemu relativnemu okviru proračuna. Le na ta način bomo lahko dosegli rezultate na področju migracij, varnosti, enotnega trga, digitalizacije in pa podnebnih sprememb poleg tega vidimo, da obstaja tudi potreba, da poskrbimo za prenos eh, financiranja določenih področji. Recimo, eh, potrebno je poskrbeti za razvoj podeželja. Kmetijstvo zagotavlja hrano za naše državljane, zagotavlja vzpostavljanje delovnih mest na kmetijskem področju in v prehrambeni industriji in zagotavlja preživetje kmetov. Kohezijska politika pa zagotavlja bolj ravnotežen razvoj eh, znotraj držav članic in med državami članicami. Prepričan sem, da bomo lahko našli uravnotežen kompromis med eh, tradicionalnimi političnimi področji in pa novimi izzivi. Prepričan sem tudi, da lahko to storimo tekom finskega predsedstva. Drugič. Potrebujemo ustrezno migracijsko politiko in sicer z obsežnim pristopom. Potrebno je nasloviti vzroke za migracije in sicer moramo poskrbeti za učinkovitejši pristop. Razvojno sodelovanje, razvojna pomoč, trgovina in razvoj, vse to je ključnega pomena za zagotavljanje novih delovnih mest in pa trajnostni razvoj. Poskrbeti moramo za učinkovitejšo politiko eh, povračila. Poskrbeti moramo za upravljanje migracij in sicer z premestitvijo beguncev iz begunskih taborišč. To bi zmanjšalo pritisk na zunanje meje Evropske unije in poleg tega bi to zajezilo tihotapske dejavnosti. Poleg tega je potrebno ukrepiti varnost evropskih zunanjih meja. Nadaljevati pa moramo tudi z bolj zapletenimi političnimi področji, kot eh, recimo z mehanizmom solidarnosti v času krize. Nujno je, da rešitev sprejmemo čim prej, ne pa sredi krize, kot se je to zgodilo leta 2015. Tretjič, varnost in pa obrambno sodelovanje. Tudi to sta pomembni področji in sodelovanje je potrebno okrepiti. Finska aktivno poziva k napredku na področju varnostnega in obrambnega sodelovanja in sicer skupaj z Francijo. Pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen. Vzpostavitev Evropskega obrambnega sklada in peska. To sta bila dva koraka v pravi smeri. sedaj bi morali poskrbeti za konkretno izvajanje in pa doseganje rezultatov. Evropska unija je tudi okrepila svojo zmogljivost odziva na hibridne grožnje. Imamo Evropsko središče za odziv na hibridne grožnje v Helsinkih, ki dopolnjuje pripravljenost držav članic NATO in pa Evropske unije. Rad bi se zahvalil 19 državam, ki pri tem sodelujejo. 16 držav je držav članic Evropske unije. Pozdravljam tudi, oziroma vabim tudi vse ostale države članice, da se pridružijo temu centru. Izpopolniti moramo tudi notranji trg. Smo najboljši enotni trg na svetu. Poleg inovacij in pa trgovine je enotni trg najboljši način za vzpostavljanje novih delovnih mest. V enotnem trgu se skriva veliko potencijala, še prav posebej v storitvah in pa v uh, digitalnem področju. Situacijo lahko izboljšamo le mi. Pozivam vse, da sprejmemo 35 predlogov, ki so še zmeraj predmet pogajanj. Če pogledam v prihodnost, pa upam, da bo prihodnja Evropska komisija imela bolj celovit eh, pristop k enotnemu trgu, digitalizaciji in pa konkurenčnosti Evropske unije z preostalim svetom. Imeti moramo politike usmerjene v prihodnost, potrebno je zagotoviti mobilnost eh, podatkov in pa razvoj umetne inteligence pomembno je tudi, da okrepimo konkurenčnost Evropske unije in sicer z izvajanjem stebra socialnih pravic. Ključnega pomena je, da vzpodbujamo enakost v poklicnem življenju. Potrebno pa je izboljšati tudi izobraževalno stopnjo v Evropski uniji in med državljani Evropske unije. To je ključnega pomena za konkurenčnost Evropske unije in za vzpostavljanje novih delovnih mest. Kar zadeva prosto trgovinske sporazume, pa sem zadovoljen z zadnjimi rezultati, kar zadeva Japonsko, Singapur, Mehiko in pa Kanado. Zadovoljen sem tudi z hitrim napredkom v trenutnih pogajanjih. Vendar pa nikomor ne koristi, če pomembne države gradijo zidove. Storiti moramo vse, kar lahko, da te zidove porušimo. Še prav posebej eh, je to škodljivo za majhne države. Ta škoda je lahko fatalna. Potrebujemo skupna pravila za trgovino, ki jih moramo tudi vsi spoštovati. Evropska unija pa mora prevzeti tudi vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam poročilo mednarodnega panela za podnebne spremembe, mednarodnega odbora za podnebne spremembe nas je ponovno opozorilo na to, kako pomembno je, da se borimo proti podnebnim spremembam. Ne moremo si zatiskati oči pred znanstvenimi dognanji. Veliko je možnosti pri soočanju z tem globalnim izzivom. Sem eh, inženjer in zato razmišljam predvsem o tehnoloških rešitvah. Prepričan sem, da bomo imeli pionirsko vlogo pri razvoju novih tehnologij, ko bo svet poskrbel za prehod na nizkooglično gospodarstvo. Na ta način bomo uspeli vzpostaviti tudi nova delovna mesta v Evropski uniji. Potrebujemo ukrepe na treh področjih. Na področju izpustov oglikovega dioksida, na eh, področju novih tehnologij in pa oglikovih ponorov. Finska je pretekli teden eh, gostila nordijski podnebni vrh v Helsinkih. In eh, zavezali smo se, da bomo do leta 2020 uresničili naše podnebne cilje. Želimo omejiti naše izpuste in omejiti temperaturo oziroma dvig temperature na 1,5 stopinje. Imamo tudi razprave v finskem parlamentu in osem političnih strank si je zastavilo cilj, da Evropa doseže oglično neutralnost še pred letom 2050. To pomeni, da moramo zaustriti naše cilje za obdobje do leta 2030. Izpuste moramo omejiti eh, na eh, vsaj 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Eh, Tehnološki napredek je zelo pomemben eh, za znižanje emisij toplogrednih plinov. In zaradi tega bomo uspodbudili eh, zelene ukrepe, okoljske ukrepe eh, v različnih sektorjih. Recimo, ko gre za segrevanje in pa ohlajevanje stavb, to mora biti vključeno v schemo trgovanja z emisijami in uh, te cilje nameravamo doseči tudi z določenim številom emisijskih kuponov. Izvesti je potrebno tudi načrt uh, za raznolikost uh, alternativnih verov energije. Poleg tega uh, moramo poskrbeti tudi za ukrepe na področju letalskega prometa. Finska bo to storila s konkretnimi dejanji in sicer uh, z uh, nadomestilom stroškov za polete tekom predsedstva. Imamo 5 milijard gozdov in 5 milijard poli in uh, zelo zanimivo je, kako lahko z polji, če spremenimo kmetijstvo, eh, poskrbimo eh, tudi za shranjevanje oglikovega dioksida oziroma prečiščevanje oglikovega dioksida. Tudi oceani lahko prispevajo k zmanjšanju prisotnosti oglikovega dioksida v ozračju. Poskrbeti moramo, za več gozdov. Dva milijona uh, hektarjev gozdov je izgubljenih v Afriki vsako leto. To eh, ustreza površini Slovenije. Mednarodno poročilo na temo gozdov pravi, da se mora odziv mednarodne skupnosti bolj osredotočati na gozdove. Poleg tega so se povečali mednarodni oglikovi ponori in zaradi tega je Finska predlagala sklad eh, za gozdove med eh, Afriko in pa Evropo. Na ta način bi uspodbujali eh, okolju prijazen razvoj podeželja v Afriki. Poleg tega moramo poskrbeti za shranjevanje oglikovega dioksida, zaradi tega moramo vlagati v tehnologijo za zajemanje oglikovega dioksida, poskrbeti moramo za vlaganja v znanost in za inovacije na tem področju. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za nove pobude za zagotavljanje večjega števila oglikovih ponorov. Storiti moramo več in hitreje. Znižati moramo vsebnost oglikovega dioksida v ozračju in poskrbeti za zajemanje oglikovega dioksida. In sicer iz ozračja ali pa neposredno iz eh, verov onesnaževanja. Spoštovani poslanci pred evropskimi volitvami mora Evropski svet sprejeti obsežno in ambiciozno agendo. Poleg podnebja se moramo osredotočati tudi na rast in na varnost. Seveda pa je pomembno tudi načelo pravne države, ki bo ostalo v središču naše pozornosti tudi v prihodnosti. Pozivam k enotnejši Evropski uniji, ki bo sposobna konkretnih dejanj izvajanja zakonodaje in ki bo prevzela svojo odgovornost. To pomeni, da prevzamemo odgovornost zase, za naše državljane in za državljane, ki se nahajajo v naši neposredni soseščini. Prevzeti moramo odgovornost za gospodarstvo, pa tudi za celoten planet. Ne pozabimo, da smo vsi tukaj zato, da bi zagotovili boljšo prihodnost za mladino in za prihodne generacije. Tako zase, kakor tudi za našo skupno prihodnost potrebujemo učinkovito in združeno Evropsko unijo. Ne morem dovolj poudariti, kako zelo pomembno je, da dosežemo konkretne rezultate in zaradi tega sem tudi toliko krat izpostavil besedico izvajanje v svojem govoru. Demokratične sile v Evropi bodo ponovno pridobile zaupanje evropskih državljanov če bodo sprejele ustrezne odločitve in jih tudi izvedle, tako v državah članicah, kakor tudi tukaj v Bruslju. Najlepša hvala. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik vlade Sipila, za vaš govor v Evropskem parlamentu. Naslednji je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Izvolite. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade gospe in gospodje poslanci in poslanke. Veseli smo, vesel sem, da smo eh, tukaj s predsednikom vlade, prijateljem eh, Juho. Leta 1995 so postali članica Evropske unije. Sam sem postal sam eh, takrat eh, premijer tako je zahtevala usoda. In Finska je od prvega dne pristopa Evropske unije delovala, kot da bi bila ustanoviteljica Evropske unije, kot da bi bila vedno članica Evropske unije. In dobro bi bilo, da bi nekatere države ustanoviteljice postopale podobno in bi se zgledovale po finski odkar je Finska članica Evropske unije, je vedno rada prisluhnila. Finska, finske vlade znajo poslušati, znajo prisluhniti. In Finska tudi sliši to, kar eh, rečejo drugi. Iz tega se marsikaj nauči in to prevede v eh, politiko. To je veljalo za vse premijeje Začel sem s eh, starejšim premijem, eh, danes sem tukaj s kolegom eh, Jurkjem in z vami, številnimi premijeji, tremi premijeji, s katerimi smo sodelovali. Redko je, ampak to je tudi zelo uporabna stvar. Pred nami je tretje finsko predsedovanje Evropski uniji in to bo nekaj posebnega. Zakaj? Zato, ker boste predsedovali po evropskih volitvah, pred imenovanjem uh, novega predsednika komisije, novega predsednika uh, sveta, imenovali bomo tudi predsednika Evropske centralne banke in to bo obdobje, ki bo zahtevalo eh, veliko dobrega vodenja. Tako kot je to naredila Finska tudi tekom prvih dveh predsedovanj. Kar se tiče odnosov med Finsko in komisijo, so ti odlični. Ne bi mogli biti boljši. Zaupamo si. To je veljalo tudi, ko smo vzpostavljali mehanizem za varnost in obrambo. To velja sedaj, kar se tiče energetike in podnebja. To velja tudi, ko govorimo o razvoju infrastrukture za povezljivost eh, na obrobnih regijah eh, Finske. Kot predsednik komisije bi rad uporabil finsko predsedstvo in razvil arktično razsežnost. To je zelo pomembna tema. Arktična regija se namreč dvakrat hitreje se greva kot eh, povprečje po svetu. Finska trenutno predseduje arktičnemu svetu. S prijateljem Juho smo se pogovarjala, ko sem bil eh, na finskem novembra, o eh, ideji organizacije zasedanja na vrhu arktičnega sveta. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo arktična regija na samem vrhu dnevnega reda. Ampak finsko predsedstvo mora tudi sicer storiti več, recimo, ko gre za poglobitev gospodarske in pa monetarne unije. Zato si je potrebno prizadevati tudi tekom vašega eh, predsedovanja. Potrebno je zaokrožiti bančno unijo, kapitalsko Unijo kapitalskih trgov je eh, potrebno naprej razvijati. V središču finskega predsedstva pa je tudi srednjeročna finančna perspektiva. To je težko delo, ki čaka finsko predsedstvo in seveda se lahko pri tem zanesete na Evropsko komisijo. Pomagali vam bomo doseči napredek tekom finskega predsedstva tako, da bomo pripravljeni na eh, svet eh, konec tega leta. Kajti finančno perspektivo eh, moramo sprejeti še v letošnjem letu, v nasprotnem primeru ne bomo imeli dovolj časa za zasnovo in pa za izvajanje programov. Finskemu predsedstvu bi bil tudi zelo hvaležen, če bi v okviru večletnega finančnega okvira, ampak tudi pri poglobitvi gospodarske in monetarne unije upoštevali predloge Evropske komisije v povezavi z okrepitvijo strukturnih reform in v povezavi z mehanizmom za stabilizacijo evroobmočja. Želimo okrepiti sposobnost eh, Evropske unije v primeru eh, prihodnjih kriz. Državljani pričakujejo, da gospodarsko in monetarno unijo opremimo z instrumenti, ki bodo omogočili, da se bolje sooči z morebitno krizo v prihodnosti. Rad bi se tudi zahvalil finski vladi za to, kar spada med tiste vlade, ki veliko pozornost posvečajo načrtu za ulaganja, ki sva ga predstavila Jerki in jaz. 8 milijard znašajo ulaganja na tem področju na finskem. Dobro bi bilo, če bi eh, temu sledile tudi vse druge države članice. Torej, vse dobro v aprilu, vse dobro tekom finskega predsedstva nadaljujte tako kot deslej. Hvala lepa. Če se želi še kdo prijaviti k besedi, naj to stori sedaj, takoj, kaj te z tem postopkom bomo sedaj zaključili. Registrirate pa se lahko elektronsko. Naslednji je na vrsti predsednik skupine ELS Manfred Weber. Gospod predsednik, gospod eh, predsednik komisije, gospod predsednik vlade Sipila. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, dobrodošli tukaj v tem ključnem času. Ljudje bodo v maju odločali o prihodnosti eh, vaše države, eh, o prihodnosti Evrope, eh, aprila in maja. Helsinki so za mojo skupino za ELS, posebno mesto demokracije. Tam smo imeli demokra eh, naš kongres in tam sem dobil nominacijo kandidata naše skupine. In eh, ljudje marsikaj pričakujejo od nas, pričakujejo eh, na elektrajno razpravo. Ljudje se odločajo, ljudje izbirajo, ljudje odločajo, v katero smer naj gremo. Ta načela nacionalne in evropske demokracije bodo v srčiki razvoja dogodkov v naslednjih mesecih. Rad bi se dotaknil nekaterih eh, komentarjev, ki ste jih podali v vašem eh, govoru. Z vidika LS popolnoma eh, podpiram, kar ste dejali v zvezi, v zvezi s finančno disciplino. Sliši se tehnično, usmerjeno v trg, usmerjeno v podjetje, ampak ne, gre za interes naših otrok. Trajnost je ključna beseda, ko govorimo o finančni disciplini. Na Eh, nacionalni ravni sodelujemo eh, s Petrom Jorpojem, eh, na evropski ravni z Jurkijem in trajnost je pomembna, odloča nam reč o prihodnosti. Na to večletni finančni okvir, ki ste ga omenili. Dovolite mi, da sem malce kritičen, kar se tega tiče. Ko ste govorili o večletnem finančnem okviru, ste začeli s komentarjem, da moramo določiti s stopnjo financiranja oziroma količino denarja. To vedno rečejo nacionalni eh, voditelji, ampak eh, vprašati se moramo, kakšne so naloge, kakšni so cilji. Številni voditelji pravijo, da moramo določiti, koliko denarja bomo imeli, obene pa moramo poskrbeti za eh, varnost na mejah, za kibernetsko varnost, za inovacije v Evropi. Če je to zahteva za Evropo, potem morajo biti tudi države članice poštene, kar se tiče prispevka za proračun. Potem je treba na mizo dati ustrezen denar. Najprej se moramo torej pogovoriti o zahtevah, o ciljih. Tretja stvar, ki bi jo rad omenil v svojem kratkem prispevku danes, se eh, nanaša verjetno na največji izziv, s katerim se soočamo. 35 tisoč eh, otrok nam je to eh, povedalo, ko so protestirali v Evropi v zadnjih tednih. Papež Frančišek poziva k ukrepom in to so podnebne spremembe. Hvala za vašo izjavo v zvezi s tem. rad bi izpostavil pristop k reševanju tega izziva podnebnih sprememb na podlagi načel, v katere verjamemo v, katere verjamemo v ELS. Ne smemo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 Eh, gospodarstvom v sponu po svetu, da morajo prenehati rasti, da se ne morejo več razvijati. Ne, to ni odgovor. Odgovor je, da lahko mi, evropejci, državam v razvoju damo eh, tehnologijo, znanje, eh, s katerim bodo zagotovili rast brez velikega vpliva na okolje. To je to načelo, na katerem gradimo. Še nekaj bi rad izpostavil na področju CO2. Sodelovati moramo z ljudmi ljudje morajo slediti spremembam. Trenutno eh, te spremembe vplivajo na številne eh, ljudi. Naprimer, priča smo bili protestom eh, rumenih jopičev v Franciji. Tukaj v tej dvorani si lahko marsikdo privošči više cene energentov, ampak zunaj te dvorane veliko ljudi tega ne more narediti. Tako da moramo sodelovati z ljudmi, ustvariti moramo zmagovalce, ne pa ustvarjati poražencev na to. Uh, bi rad povdaril, da smo skupaj močni, kar se tiče CO2 in boja proti podnebnim spremembam. Mi smo omogočili pariški sporazum, sprejeli smo uh, ukrepe za zmanjšanje izpustov uh, eh, CO2 pri avtomobilih. Zato smo odgovorni in mi se lahko borimo uh, proti takšnim pojavom tudi na globalni ravni. Državljanom lahko pokažemo, da lahko skupaj dosežemo marsikaj. Hvala. Naslednji je na vrsti gospod Kofod v imenu skupine socialistov in demokratov. Izvolite. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik vlade Sipela. Vaša država je voditeljica na svetu, kar se tiče čiste energije, kar se tiče enakosti spolov kar se tiče napredka. Eh, Finska je tretja najmanj eh, skomptirana država na svetu. Svetovni indeks sreče kaže, da so Finci najbolj srečni na svetu. Sam prihajam iz Danske in malce razočaran sem, da ste prevzeli naš primat eh, na tem indeksu. Čestitke za to. Finska je pokazala, da so lahko majhne države na vrhu sveta, ne zgolj geografsko gledano. Premije V vašem govoru ste govorili o boljšem izvajanju, ampak pogrešal sem te ambicije eh, vodilnosti, eh, vodilnih položajev. Zakaj ne bi Evropa postala eh, vodilna na globalni ravni, kar se tiče prehoda na trajnosten način življenja? Kje so ambicije za izboljšanje življenja evropejcev? To, o čemer ste govorili danes, se sliši kot včerajšnji neoliberalni slogani, ki so privedli do ekonomske in socialne krize v Evropi. Spoštovani predsednik vlade, mi socialisti in demokrati imamo velike ambicije za Evropo. Živimo v času, ko so naši eh, viri, eh, naše okolje na udaru onesnaževanja vse je odvisno od tega, voda, eh, hrana, vse je odvisno od tega. In naša naloga je, da zaščitimo državljane pred temi grožnjami. prizadevati si moramo za bolj trajnosten način proizvodnje. Nespremljivo je, da multinacionalke naprimer onesnažujejo, izkoriščajo okolje, ne plačujejo pa uh, ustreznih davkov. To moramo spremeniti, gospod predsednik vlade. Spremeniti moramo pakt uh, o stabilnosti in rasti, tako da bo to res postal trajnosten pakt za Evropo. Zato načrtujemo prehod na bolj trajnosten način proizvodnje, življenja, uh, sobitja, sožitja v skladu z razvojnimi cilji Združenih narodov. Danes pozivam Finsko, da se nam pridruži v tem pomembnem boju. Mi, evropejci, moramo oblikovati globalizacijo po naše. Ne smemo biti žrtev eh, destruktivnih sil, oblikovati moramo pravila, ne pa jim zgolj slediti. Vedno več je neenakosti, vedno več je pohlepa, elit. Po svetu edini način reševanja te problematike je zagotoviti dobre plače, dobre delovne pogoje za vse na osnovi socialnega stebra. Tega niste omenili. Številni izmed nas smo se borili in to trdo borili za sprejem tega stebra v Evropske unije. Nordijske države imajo uh, socialno državo, ljudje zaupajo v demokratično vlado, to je pomembno, ampak pridružiti se nam morate uh, Eh, v boju za pravičnost. Eh, profesor Murphy je eh, prejšnji teden pokazal, da je davčna vrzel več kot 850 milijard evrov. Prizadevamo si za ustrezen davek na podjetja v Evropi. Potrebujemo tudi seznam davčnih oaz. Izpostaviti moramo tudi davčne oaze tukaj v Evropi ljudje v Evropi ne razumejo, zakaj moramo kot državljani plačevati visoke eh, davke, Google in Facebook pa plačata manj kot en odstotek tega, kar zaslužita v Evropi. To ni pošteno, gospod predsednik vlade. Zaščititi moramo našo socialno državo. Boriti se moramo ne zgolj za eh, svobodno konkurenco, ampak tudi za pravično konkurenco. Vsi morajo plačati ustrezno ceno, tudi multinacionalke, ki se danes izogibajo plačevanju davkov. To lahko dosežemo, gospod predsednik vlade. Vaš, eh, projekt na finskem, eh, projekt privatizacije eh, bolnišnic, eh, temu bi se lahko izognili, zdravstvo bi lahko okrepili. Čas je napočil za radikalne spremembe, oblikovati moramo Evropo za vse ljudi, nihče ne, mo, ne sme ostati ob strani. Gospod predsednik vlade, nekatere sile poskušajo raztrgati našo družbo. Preh, potrebujemo ta prehod na bolj trajnostno, pravično družbo. To je naš cilj, cilj socialistov in demokratov in upam, da se nam bodo pridružili tudi liberalci in drugi eh, napredneži v politiki. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo gospa Ruonen Lerne. Kiitos, puhemies, ja tervetuloa Euroop. Najlepša hvala, gospod predsednik. In eh, dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospod predsednik vlade Sipila. Naš glavni cilj je brez dvoma ta, da povečamo blaginjo evropskih državljanov. Zato bi rada izpostavila pomembne teme in praktične primere. Migracije, varnost državljanov, boj proti eh, davčnim utajam in goljofijam ter zaščita žvižgačev. Jeseni leta 2015 eh, ste, gospod predsednik eh, vlade, predlagali, da prosilci za azil pridejo v eh, vašo lepo hišo z devetimi spalnicami. Vedno več ljudi je prišlo eh, k nam, številni eh, so prišli iz arabskih držav, številni iračani so pravili, da so zaradi vaše izjave izbrali ravno Finsko. Povabili ste te osebe v vaš dom. Govorili ste o brezplačnih eh, šolah, eh, slišali so tudi marsikaj o brezplačnemu zdravstvu in temu in onemu. In eh, mediji v arabskih državah so govorili o čudovitih finkah, ki imajo modre oči, ki imajo blondne lase in ki so izjemno privlačne. Danes pa trpimo učinke teh izjav. Danes smo priča eh, spolnim napadom na eh, ženske in otroke. Ljudje se čutijo vedno bolj v nevarnosti. Gospod predsednik vlade, a menite, da je bilo to vaše povabilo odgovorno za eh, številne novoprišleke na finskem? A menite, da teh ljudi drugače ne bi videli pri nas? Ne bomo rešili težav, v državah izvora, tako da bomo vse povabili v Evropo. Ne moremo biti socialna služba za vse na svetu. Na finskem smo veliko govorili o zdravstveni oskrbi starejših. Govorili smo naprimer o podjetju, ki je uh, upravljalo z domovi za upokojence. Imeli so tudi uh, čuden način dela, izpostavljali so predvsem eh, dobiček eh, na račun eh, varnosti in zdravja upokojencev. Ta podjetja so se ukvarjala tudi z davčnimi goljufijami in so prenašala svoj denar v davčne oaze. Pomembno je, da rešimo ta vprašanja. O tem moramo spregovoriti odprto. Potrebujemo kulturo, v kateri bomo lahko bili boj proti takšnim uh, eh, kaznjivim dejanjem. Boriti se moramo proti davčnim utajam, uh, proti uh, onesnaževanju okolja in tako naprej. Zaščititi moramo tudi žvižgače. Uh, ne smemo dovoliti, da so sankcionirani, zato ker zagovarjajo skupne interese vseh v družbi. Potrebujemo ustrezne kanale, uh, ki jih bodo lahko žvižgači uporabljali. Če bomo žvižgače hitro uh, zaščiteni, bo to prava pot naprej, tako na finskem, kot tudi v preostalih državah članicah. Sedaj pa dobi besedo predsednik skupine ALDE, Giefer Hofstadt. Hvala. A tudi jaz sem kot premije nekako nastopil na finske. Ne vem, če se še spominjate. V Tampere sem šel na prvi vrh in na eh, dve zadevi se spominjam iz 99. In sicer na jedilniku je bil jelen, Kot drugo, tam smo se odločili, da bomo imeli skupno evropsko uh, azilno in migracijsko politiko, pa te še vedno nekako nimamo. Z državami članicami uh, se še vedno borimo nekako za to. Pa sem pa vsekakor zadovoljen, ker ste v govoru omenili Santerija Alkija, ki je povedal in mu kar citiral. Nils mi je pomagal pri iskanju tega citata iz Praje Svinske in sicer povedal je, da bi morali to idejo lige narodov v Evropi prevzeti in na tej podlagi zgraditi eh, Združene države Evrope. V 20. ali 30. je to povedal, v 20. ja. Fantastičen projekt, fantastičen projekt je bil omenjen že takrat, ki ga je treba dokončati in zgraditi. Eh, tri zadeve bi se bi želel izpostaviti in se s tem navezal na to, kar ste povedali. In sicer evromoče in pa upravljanje evromoče. Se, se strinjam z vami, ni treba reformirati evromoča, zato da bi zamenjali oziroma zato, da bi državam, eh, članicam eh, delali njihovo domačo nalogo. In tu ne gre za to. Gre za to, da pač imamo enotno valuto, ki na globalni ravni potrebuje fiskalno zmogljivost. Potrebujemo tudi pač sredstva, ki bodo denominirana v evrih in ki jih bodo uporabljali na a, globalni ravni. Z fiskalno kapaciteto bi, z, bi poskrbeli tudi za bolj um, usklejeno rast v Evropski uniji. Na ta način pa bi dobili tudi inštrument za boje proti asimetričnim šokom in tega države članice ne bodo uspele izvesti same. To moramo storiti skupaj. Tako da ja, se strinjam z vami, da tu ni nekih protislovij med tema dvema področjima dela. Samo, vse po mojem mnenju ne. In kot drugo, glede enotnega trga. Povedali ste, da imamo najboljši enotni trg na svetu. To bi želel popraviti. Lahko bi morda imeli najboljši enotni trg na svetu. Zdaj moramo poskrbeti za bolj učinkovite, učinkovite trge prihodnosti, kapitalskega, digitalnega, finančnega in tako naprej. In mislim, da bi morali se odločiti za enega regulatorja na evropski ravni in takoj bomo avtomatično pravzaprav videli, da bodo nastali enotni trgi glede digitalnega področja energetike in kapitala. In glede obrambe pa takole. Uh, največ denarja v Evropski uniji vržemo stran zato, ker nimamo obramne unije. Eh, zapravljamo pol toliko kot eh, američani, trikrat večji proračun imamo kot Rusi, ampak mislim, da se nismo sposobni sami varovati, tako rekoč. Zato, ker eh, podvajamo zadeve, pravzaprav jih podvajamo krat 28. Tako da upam, da bo obramba zares ena izmed prioritet um, finskega predsedstva. Hvala. La parola ora la presidente del gruppo De Verdi. Sedaj pa v imenu skupine zelenih Ska Keller. Ja, najlepša hvala, ker ste se nam pridružili za to razpravo o prihodnosti Evrope. In danes, ko govorimo, imamo več deset tisoč eh, šol, eh, šolarjev v eh, Bruslju, tudi na finskem, ki demonstrirajo danes. In mislim, da so jasno pokazali, kaj je zares pomembno. In sicer ljudi in planet moramo dati pred dobiček in mislim, da bi jih morali resno poslušati premijer, danes vas prosim, da spremete nek angažma za prihodnost, da prisluhnete mladim in začnete vlagati v uh, zaščito podnebja, v izobraževanje in da skupaj kot evropejci sodelujemo na teh zadevah, na teh področjih. Glede zaščite okolja ima Evropska unija ogromno odgovornost in vsaka država članica mora odigrati svojo vlogo. Zelo sem zadovoljna, da ste omenili, da ste angažirani na tem področju, da želite bolj ambiciozne podnebne cilje. To je fantastično. Omenili ste tudi, kako pomembna je vloga ponorov oglika. Finska ima veliko srečo tukaj, zato ker ima v svojih rokah og, ogromne gozdove, ki so odličen ponor oglika. To je uh, zelo pomembna naravna dediščina za vašo državo. In tudi po zaslugi uh, svojih gozdov je Finska postala država, ki ima tako močno blaginjo, kot jo pa ima. Prav tako pa je to zelo pomembna komponenta um, na evropski ravni. Sicer 20 tisoč ton oglika vsak, vsak eh, leto absorbirajo finski gozdovi, tako da bi morali skupaj z njimi trajnostno upravljati. Ampak za razliko od tega, kar ste povedali, pa vaša vlada načrtuje eh, sečnjo finskih gozdov na posem uh, eh, neuzdržen način. Eksesivna sečna bi to bila in mislim, da bi na ta način ogrezili ta velika dud, ki ga imate v boju proti, podnebni po, boju proti podnebnim spremembam. Tako da upam, da se boste danes po vašem govoru premislili, zato da bi oporovali to nacionalno narodno dediščino, ki jo imate in zato da bi še naprej imeli ta ponor oglika. Če želimo doseči eh, to, da bi do leta 2050 imeli um, ekonomijo, ki bo neutralna, kar zadeva uh, oglik, moramo ne samo govoriti o ostalim državam, ne začnejo sejati gozdove, ampak tudi, da ohranimo svoje gozdove. Tako da odlično, da imate ambiciozne cilje. Uh, to bi lahko samo pohvalim in uh, odlično je, da ste to izvedli tudi na Nordijskem svetu, ampak upam, da boste te dobre prakse razširili tudi v Evropskem svetu, zato da bi zagotovili, da bodo podobno počeli tudi drugi država članicah. To bi bilo zares uči, učinkovito izvajanje. Omenila sem mlade. Mladi, ti mladi, ki danes demonstrirajo, so tisti, ki bodo v bližnji prihodnosti vodili naše države in izobraževanje je velik, igra velik del priprave na njihovo prihodnost. Finski izobraževalni sistem je zelo slaven, vsi že ga želimo nekako kopirati. In uh, zanimivo pa je bilo slišati, da je zdaj finska vlada pripravljena vzeti eno milijardo raziskav in razvoja, ampak za prihodnost potrebujemo več za raziskav in razvoja. Mislim, da je bilo prav, da se o tem pogovorimo tudi na evropski ravni glede VFO-ja. Mi moramo okropiti socialno kohezijo za dobrobit vseh svojih državljanov, ne pa samo tisti, ki imajo dobre veze s podjetji in državo. Treba je torej vlagati v prihodnost in ogromno nalog ima Evropska unija in vedno več eh, nalog se ji daje. Zato pa potrebujemo dobre resurse, dobre vere, tako da ne bomo sprejeli tega, da bi se pod finskim predsedstvom znižal evropski proračun. Potrebujemo namreč dovolj financ in na ta način bomo kot Evropska unija lahko učinkovito izvajali svoje naloge. Premijer, v svojem govoru ste povedali tudi, kako pomembne so skupne vrednote, vladavina prava. In eh, Združena Evropa. Omenili ste tudi, kakšno grožnjo predstavlja populisti. Sem se pa sem strinjam, Ampak vi imate konkretne izkušnje, um, saj ste sodelovali, sodelovali s ekstremnimi desničarji v svoje preteklosti, na katere smo slišali tudi danes. In mislim, da se posem zavedate, s kakšnimi skupnimi izzivi se trenutno sooča naša, naša celina. Imamo ogromno ekstremističnih, nacionalističnih gibanj po celi Evropi, ki razširjajo strah in uh, dezinformacije. Proevropski govori so super, to potrebujemo, ampak eh, še bolj pa potrebujemo uh, ukrepe tam, zares pokažemo, uh, za čim stojimo in kaj želimo doseči. Z uh, ukrepi pokažemo, da zares želimo zgraditi boljšo skupno prihodnost. Uh, Finska bo predela predsedovanje poleti in upam, da se bo takrat vaša država uvrstila med progresiste in da se boste skupaj prizadevali za eh, pravično in okolju prijazno Evropo. V imenu skupine GUE NGL dobi besedo gospod Silikiotis. Spoštovani premijer, V imenu Evropske združene levice in nordijske levice vam želim pozdraviti v tej hiši. Pogovar, pogovarjamo se o prihodnosti Evropske unije. V prihodnosti pa vidimo, da lahko pričakujemo izvajanje istih politik, ki so osiromašile ljudi, uničile eh, socialno državo in tako naprej. Vse več militarizacije opažamo. Elite pa se spogledujejo z rasizmom in ksenofobijo. Evropski državljani pa so jasno povedali, da si ksenofobije ne želijo več, ne želijo več eh, eh, škodovati okolju in rušiti socialne države. Eh, prejšnji teden je tu v Bruslju demonstriralo več deset tisoč delavcev in dijakov in zahtevali so spremembe, spremembe glede okolja. Naprimer, tudi v Franciji ljudje vsak dan izražajo, da se pač ne strinjajo s temi uh, politikami, ki vodijo v siromaštvo. Tudi Finska, ki je bila včasih zares zgled uh, socialne države, opažamo, da obstaja oziroma da, da, da vsak dan izbruhnejo novi si, uh, škandali glede privatizacije uh, javne sfere. Uh, tudi skrba starejših občanov se slabša, ne dobijo pravih in dobrih zdravil, samo zato, da farmacevtska podjetja združijo, eh, služijo več. Pred dvema letoma je predsednik Juncker tu v parlamentu moral priznati, da Evropska eh, unija izgublja to svojo socialno plat in poh postaja uh, divji zahod uh, socialnega dampinga. Nikoli pa ni omenil točno, zaradi katerih politik se je to zgodilo. To so politike, ki vodijo v siromaštvo, v obup, v brezupje in na ta način pravzaprav tlakujemo pot eh, skrajni desnici in pa ksenofobiji. Če se ne vedemo razlogov za ta pojav, se bo isto pojavljalo tudi v prihodnosti. Spoštovani premije, dragi kolegi in kolegice, danes v Evropi potrebujemo socialno pravičnost in solidarnost. Prav tako moramo pravično razdeliti bogatstvo, ki ga ustvarjamo. Potrebujemo več socialne pravice, ne pa tega, da multinacionalke in pa banke služijo vse več in več. Drugačen model rasti potrebujemo za dostojno, dostojanstveno delo in za socialne pravice. Prav tako moramo konsolidirati javno lastništvo osnovnih uh, storitev v naši družbi in pomagati uh, najranljivejšim v naši družbi, ne pa da samo uh, uh, mečemo v razpravo neke puhlice, ki so posebno nezavezujoče. Prav tako pa ne smemo voja, v militarizaciji namenjati vse več sredstev, rezati pa na šolstvo in uh, zdravstvo. Kako lahko naši državljani sprejmejo? Oziroma, kako lahko vaši državljani se strinjajo s tem, da 38 milijard vsako leto namenjate vojski, zapirate pa dome za ostarele? Uh, Potrebujemo tudi bolj drzno okoljsko politiko, ki jo danes nažalost narekujejo podjetja. Potrebujemo pa konkretna, konkretne odločitve, s katerimi bi ukrotili multinacionalke, ki trenutno ne poznajo nobenih meja. Potrebujemo tudi neke bolj ambiciozne cilje, kot pa so sporazumi iz eh, Pariza. Uh, Prav tako moramo imeti migracijsko in azilno politiko, ki temeljijo na mednarodni solidarnosti v odnosu do, buguncov, do beguncov in na solidarnosti med državami članicami. Potrebujemo stalni mehanizem za sprejem beguncov v vseh državah članicah skladno s kapacitetami držav članic. Skratka, potrebujemo drugačno Evropo, Evropo, v kateri se bomo borili za pravico, socialno pravičnost, skratka Evropo državljanov. Hvala. V imenu skupine EFDD dobi besedo gospoda Mato. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani predsednik vlade. Prihodnost Evropske unije mora jo zaznamevati radikalne spremembe. V večji meri je potrebno vključiti evropske državljane, kar so nam ti tudi jasno povedali družine moramo postaviti na prvo mesto. In Italija se zauzema za te spremembe. Ljudje imajo dovolj nepravičnosti, privilegijev, korupcije in tako naprej. Ljudje so se mirno združili in počasi prevzeli v eh, svoje roke vlado v Italiji kaj torej pomenijo te spremembe. V preteklosti eh, so bile gospodarske spremembe v Italiji pravzaprav masakr za ljudstvo, danes pa zagotavljamo delovna mesta eh, in pa skrbimo za prispevke za državljane. Eh, znižujemo stroške z zmanjšanjem zapravljanja. in uh, zavedati se je potrebno, da so državljani uh, naša najpomembnejša dobrina. Naš cilj je, da zmanjšamo revščino v Italiji. Več kot 5 milijonov revnih je v Italiji. Poleg tega pa je potrebno poskrbiti za pridobitev novih poklicnih kvalifikacij pri tistih, ki so brezposelni. potrebno je tudi poskrbeti za boljšo uskladitev eh, povpraševanja in pa ponudbe na trgu. Italija mora postati močnejša v združeni in solidarni Evropi, pa tudi svetu. Spoštovani gospod predsednik, eh, Italija pa mora tudi eh, spremljati spremembe, ki se dogajajo. Recimo, poglejmo si, kaj počne Macron. Od leta 2021 eh, naj bi bila prepovedana uporaba, pre, uh, prepovedana uporaba glifosata. In uh, Macron na mesto uh, preventativnega ukrepa že sprejema uh, konkretne načrte. Uh, Ljudje sicer želijo spremembe, ampak konkretne spremembe in Evropa mora postati protagonistka tudi v mednarodnem pogledu. Govoriti moramo z enotnim in močnim glasom. Potrebujemo tudi sedež v varnostnem svetu Združenih narodov. Ampak z sporazumom med Merklovo in Macronom ta ustvarjata svojo vizijo Evropske unije, vizijo dveh eh, velikih in močnih držav. 500 milijonov evropskih državljanov pa sta izuzela iz eh, demokratičnega postopka. Ampak eh, dve šibki sili ne moreta poskrbeti za moč, ne moreta poskrbeti za spremembe, ki jih državljani želijo povsod v Evropski uniji. Italija je tretje največje gospodarstvo v Evropski uniji, ampak si ne želi hegemonije, želi si pluralizma. Bolj kot kdajkoli prej je potrebno poudariti, kako zelo pomembno se je boriti proti temu osredotočenju moči. Namesto tega želimo udeležbo v eh, tem postopku, udeležbo vseh. Vsi moramo imeti enake možnosti. Evropska unija naj bi bila unija državljanov in to tudi drži. Ampak, če želimo unijo državljanov, potem moramo zagotoviti večji nadzor in več pristojnosti edini inštituciji, ki eh, so jo izvolili neposredno evropski državljani. Govorim o Evropskem parlamentu. Če se Evropa želi spremeniti, se mora odreči tudi varčevalni politiki, eh, ki negativno vpliva na zdravstvo, na izobrazbo in tako naprej. Ampak kljub vsem kritikam Junkarja na temo varčevanja so ukrepi vedno isti. Poleg tega moramo zaustaviti makroekonomsko pogojevanje uvajanje sankcij eh, zoper države članice, ker te ne spoštujejo diktata Bruslja, to pomeni še dodatno oskrunitev suverenosti držav članic in pa naših državljanov. Ne moremo prepustiti. Ne moremo dopustiti, da bi ideologija vplivala na uvedbo sankcij. Najlepša hvala. V imenu skupine ENF Mario Borgecio. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod predsednik vlade. V tem parlamentu eh, ste naleteli na veliko simpatijo. Evropski narodi imajo radi finski narod. in uh, vznemirjate se zaradi populističnih strank. Vsakič, ko ste v vaši uh, državi in dajete izjave ter sprejemate uh, begunce, uh, pa nam pravzaprav dajete moč, ravno nam, populističnim strankam, kajti mi nismo ksenofobični, ampak nasprotujemo temu neurejenemu priseljevanju. To vodi v velike stroške, v težave z integracijo in tako naprej. Ali ne bi bilo bolje, da razmislimo, kot je nekdo že inteligentno predlagal, da vzpostavimo Maršalov načrt za Afriko. Pravi recept ni sprejem beguncev. To je pogosto nemogoče, še bolj nemogoča je integracija. Pomislimo samo, kaj zahtevamo od naših državljanov in ne pozabimo, da gre tukaj za pripadnike muslimanske kulture predstavljate pomemben narod, bogat narod in zaradi tega imate, odgo imate odgovornost, da vzpostavite maršalov načrt za Afriko. Ampak predlogi, ki ste jih podali, so predlogi namlin te nekoliko demagoške in eh, šipke Evrope. Ne pozabite na moralno, zgodovinsko odgovornost Afrike, da pomaga eh, afriški, eh, Evrope, da pomaga afriškim narodom. Ne kot v preteklosti, ampak z resnično pomočjo. Recimo z pomočjo majhnim in srednje velikim podjetjem, ki bi eh, lahko eh, zatrle problem eh, migracij v Kali. Ampak vi, če mi opravičite, da se tako izrazim, ste bili nekoliko demagoški, ko je šlo za migracije. Lahko bi bil pravi finec, če bi želel. In potem bi vas prosil, da spremenite svoje načrte in da ne obtožujete nekaterih, da smo uh, ksenofobi zgolj zaradi tega, ker iščemo pravo pot. Ne pozabimo tudi na naše misionarje, ki so odšli v Afriko, ki so skrbeli za širitev naše kulture, ki so skrbeli za rast. In ne, spom, ne pozabimo na našega svetega Domboska. Če bi danes živel, bi mogoče poskrbel, da bi imigranti lahko delali ne pa da jim onemogočamo, da bi počeli to, kar bi morda lahko počeli v svoji državi. Tukaj pri nas pa se ukvarjajo z kriminalom in to je posledica vaše demagogije. Ne, to pa nikakor ni krivda eh, evropskih državljanov. Gospod Fontuli, s imenom nepovezanih poslancev. Hvala. Evropski uniji imamo ogromno težav, spoštovani gospod premijer. Glavni problem pa je ta paternalistični odnos, eh, kateremu smo priča strani evropskih inštitucij, ki ravnajo eh, kot da edini poznajo resnico, sprejmejo odločitve, ki jih potem ni moč spremeniti in ljudje dobivajo vtis, da volitev sploh ne treba imeti. Naprimer, govor iz prespisa je primer tega. Grki jasno temu nasprotujejo, jih je pa Ciprasova vlada postavila pred dejstvo, da je to e, sprejeto. Tako da grška vlada e, ne ravna e, skladno z grškimi interesi. Bi vas pa želel spomniti vas in gospoda Ciprasa, da vaša pristojnost in vaša pooblastila izhajajo iz volje ljudstva. Tako da in tudi te imajo pač moč, da to uh, smer spremenijo. Izpondrele. Sedaj pa dobi besedo predsednik vlade za odgovor. Spoštovani gospod uh, predsednik, najlepša hvala za vse nagovore. Na kratko bom odgovoril, eh, odgovor, odgovoril na vprašanje, ki smo jih slišali. Prvo kot prvo, najlepša hvala Jean-Claude tebi in tebi Jirki za prijazne besede. tudi jaz se vam zahvaljujem za odlično sodelovanje s komisijo. Res je, veliki izzivi so pred nami. Eh, veliki izziv bo tudi naše predsedovanje. Nastopila bo nova komisija, volitve v Evropski parlament, eh, bomo imeli tudi mi na finskem, bomo imeli volitve, potem bomo imeli še eh, pripravo večletnega finančnega okvira. Brexit in tako naprej. Ja, Žonklot, imel si prav, ko si izpostavil vprašanje, vprašanje, eh, vprašanje ki si jih v okviru eh, podnebnih sprememb in arktičnega vrha. Čez par tednov bo prišlo do tega vrha, če bodo pač okoliščine temu naklonjene. Investicijski sklad Jirkija Katajnena je eden izmed najboljših primerov tega, kako ustvariti delovna mesta in mi smo to orodje na finskem učinkovito uporabili. Gospod Weber, čestitam vam za nominacijo. Sestanek oziroma srečanje ELS-a v Helsinkih je bil odličen tudi za me, zato ker sem srečal deset kolegov naenkrat na istem srečanju, na istem zasedanju. Uh, Strinjam se z vami glede gospodarskih načel, glede večletnega finančnega okvira. O tem sem se pogovarjal že s 17 kolegi in prepričan sem, da bo možno doseči kompromis eh, še pod našim predsedstvom. Podnebne spremembe. Strinjam se, da moramo sprejeti trajnostne rešitve ki bodo učinkovite in dobre tudi za državljane. Z novo tehnologijo pa lahko dosežemo veliko več, kot uh, smo to pričakovali v preteklosti. Na, v Laperando imamo tudi majhno univerzo, ki se ukvarja s prototipi uh, zajemalnih naprav za CO2. In tu bo zlasti ključna nizka, nizka cena sončne energije. Samo pomislimo na to, kakšne možnosti to odpira za Afriko in za sodelovanje z uh, afriškimi državami. Gospod Kofeta? Mislim, da imate tudi v vaši skupini nekaj finskih državljanov. Omenili ste, da je Finska najsrečnejša država na svetu, ampak hkrati moram poudariti tudi to, da to najbolje skrivamo. Zlasti, če sedite našim nacionalnim razpravam, boste to ugotovili. Uh, No, kot sem omenil že v svojem nagovoru, je enakost med spoloma ena izmed naših prioritet. Mi smo, mi smo na Finskem imeli zares uh, pionirsko vlogo, saj smo kot prva država na svetu dali e, ženskam oziroma smo izenačili pravice uh, ženski in, moški, in moških. Potem uh, davčne oaze. Poslom se strinjam s tem, kar ste povedali. Vsa podjetja in bi morali plačevati davke. Okay, In v vseh državah bi moralo veljati načelo, da so davki obračunani tam, kjer nastane dobiček. To je ključno načelo. Gospa Rohan Lerner, morda sem na to, vpraš bi, bi to vprašanje odgovoril kar v finščini, če smem. Eh, ehkä tässäkin foorumissa on hyvä sanoa, missä, mistä tuossa talon... Mogoče oziroma zakaj za točno gre pri tej razpravi. Mislim, da je prav, da to omenimo tudi v okviru današnjega pogovora. Poznal sem veliko družino, ki um, je bila pod pritiskom v svoji izvorni državi in to iz dveh razlogov. Prvo kot prvo, zato ker so pomagali humanitarnim delavcem iz Zahoda, kot drugo pa so bili pač uh, krščani uh, v državi, kjer je večina muslimanov skratka, ta drž, družina je živela v zelo nevarni situaciji. Grozili so ji smrtjo vsak dan. Težko si je predstavljati, v kakšnih razmerah so živeli, preden so odšli iz a, eh, svoje izvorne države. In ta družina bi morala priti k meni na dom, v mojo hišo. In nisem si predstavljal, da bo potem nastalo to, kar je nastalo na finskem. Sem moral pač sam potem tudi razveljaviti uh, to vabilo, zato da bi obvaroval svojo družino, zato ker je policija uh, ugotovila oziroma slišala za grožnje v odnosu do moje družine. Tako da potem te družine nismo nastanili pri meni doma v hiši, ampak so zdaj varno nekje drugje. Ki? Ok, ki, ki has already left his. his, his. Potem Gi, ja, Gi je že odšel, vem, da je zelo zaposlen, tako da bom uh, se naveza na to, kar je povedala gospa Keller. Uh, podnebne spremembe. Zelo sem bil dejaven na področju podnebnih sprememb, tudi na osebni ravni. In sprejel sem obljubo, da bo moja a, družina, a, kar zadeva CO2, neutralna do konca naslednjega leta. Imam a, solarne panele doma, vozim električni avtomobil, znižali smo a, porabo energije in zasadili kar nekaj a, dreves, tako da bomo a, neutralni, kar zadeva izpuste oglike. Ampak ja, en posameznik to preprosto izvede, mi pa potrebujemo skupne ukrepe na treh področjih, v treh oblikah pravzaprav. Znižati je treba stopnjo emisij, s tem trendom je treba nadaljevati, prav tako potrebujemo več ponorov oglika. In finski način je, da na trajnostni način upravljamo z gozdovi in dokazi kažejo, da je to najboljši način, kako upravljati z gozdovi. Tako da posem podpiram trajnostno upravljanje z gozdovi. Potem pa nova tehnologija. Zdaj obstajajo načini, kako absorbirati CO2 direktno iz zraka in potem to uporabljati kot uh, surovino za proizvodnjo. To so odlične novice, res pa je, da moramo zasaditi tudi več dreves. Povedali ste, da imamo izkušnje, da imam sam izkušnje glede sodelovanja s populisti. Moje sporočilo pa je sledeče. Tudi populisti morajo prevzeti nekaj odgovornosti, morda tudi v vladah. Mislim, da je to način, kako delati naprej. Skratka, vsak mora prevzeti odgovornost, ki mu gre, in ponuditi konkretne odgovore državljanom. No, potem ste omenili gospod Suljakitis, upam, da sem prav izgovoril vaše ime. Imeli smo. Eh, zelo zl, uh, znanega finskega levičarskega politika, ki je na finskem povedal, da je najboljši prijatelj revnih uravnotežen proračun. To je najboljša osnova, kako poskrbeti za vse v vseh državah na kakršne koli načine. Zato so socialne dejatve na finskem tako visoke, kot so imamo pa seveda tudi enakopravno izobraževanje za vse državljane. Uh, to, eh. Gospa Tamato, stopnja zaposlenosti je ključ uravnoteženosti gospodarstva in podpiram vse ukrepe, ki podpirajo takšno, takšen razvoj. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Sedaj pa prosta razprava. Prvi ... Gospa Jasla Vrečka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik vlade, rad bi se vam, rada bi se vam zahvalila za vaš govor. Vaši načrti so zelo ambiciozni. Govorili ste o varstvu okolja, o gospodarstvu, o številnih rešitvah. Ste predsednik vlade države, ki ima najboljši izobraževalni sistem. Upala sem, da boste več povedali o tem sistemu. Sicer je to v pristojnosti držav članic, ampak mislila sem, da boste morda predlagali izvajanje finskega sistema. Ta finski sistem državljane kar najbolje pripravi na njihovo poklicno življenje. Evropska unija ima zelo visoko mnenje o vašem socialnem kapitalu. Živimo v času umetne inteligence. Zato bi morala biti prilagoditev temu novemu svetu um, Prioriteta finskega predsedstva. Učiti se moramo od najboljših. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kapula Natri. Spoštovani predsednik vlade, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Zelo sem vesela, da je prihodnost predsedstva močna. ti globalni izzivi so rešljivi le, če eh, bomo delali skupaj in vidimo, da na drugi strani Rokavskega zalijaja iščejo druge rešitve. Sicer pa ste. Govorili o oikeudenmukainen. Äh, res smo prvi na področju šolstva in äh, pomembna je tudi tranzicija, zato da bomo ustvarili še več delovnih mest. Jean-Claude Juncker je tudi postavil nekaj pomembnih vprašanj. Ehm, prav tako je arktična ehm, dimenzija zelo pomembna, to je tudi treba upoštevati. Tulevale kaudele, vojtaj si pomembno je to za vse. Poleg tega imamo v tem parlamentu tudi sredozemsko delegacijo, morda bi v naslednjem sklicu pripravili tudi arktično. Hvala lepa, predsedujoči spošt, gospod Marijas, spoštovani gospod predsednik vlade Finske. Rad bi govoril o skupni obrambni politiki. Včeraj je bila žalostna obletnica bojov na dveh eh, otokih iz moje države, ampak eh, žal je še vedno tako, da turške ladje patrolirajo okoli našega otoka in eh, turška letala kršijo zračni prostor. Eh, in tudi grozijo nam v primeru, da bi razširili naš eh, morsko ozemlje. Erdogan nam res grozi in zato prosimo za podporo um, ehm, Grči v, proti Turčiji in rad bi slišal stališče. Potrebujemo politiko Evropske unije v tej smeri, da bo Evropska unija podpirala Grčijo v primeru, da bodo njene meje ogrožene strani Turčije. Potrebujemo podporo Evropske unije za grške meje, kajti to so tudi evropske meje. Zares želimo jasno izjavo od vas, gospod predsednik vlade, tukaj v Evropskem parlamentu, kajti to bi bilo potem sporočilo Erdoganu proti turškim groznjam. Hvala lepa, gospa Katajnen. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik vlade. Zelo sem vesela, da kot inženir izpostavljate praktične vidike, da ste konkretni in da zahtevate tudi ukrepe od Evropske unije. Integriteta Evropske unije in pa gospodarska trajnost je pred številnimi izzivi. In države članice od, ponovno ocenjujejo potrebo po sodelovanju in lastnem uh, eh, uložku. Vsaj to bi bilo potrebno. Gospod predsednik vlade, kako mislite, da bi lahko pospešili uh, mnenje, da morajo države članice deliti breme okoljskih bremen in drugih, kajti to bi tudi zelo vplivalo na naše državljane in lahko vpliva tudi na zanimanje za, ne, za um, bližnje volitve. Upam, da boste v, neka, v naslednjem govoru tudi popravili uh, nekaj nesporozumov v zvezi z trajnostjo uh, finskega gozdarstva. Dobro, vsi, ki so prosili za besedo, jo boste tudi dobili, ampak držati se morate časa. Vsak ima na voljo eno minuto, drugače bomo morali na koncu skrajšati seznam. Sedaj pa gospod Bühner. Spoštovani gospod predsednik vlade, več kot eno leto že vaša vlada skupaj s Francijo in osmimi drugimi državami blokira uh, napredek v boru proti eh, izvozu borilne tehnike diktaturam. Vaša vlada je lani skupaj z drugimi um, oblikovala stališče proti zaščiti um, človekovih pravic. V Evropskem parlamentu pa smo z več kot 92 odstotkov soglasje in skupaj s komisijo eh, podali predlog za varstvo človekovih pravic vi boste prevzeli predsedovanje svetu. In svet je doslej se izkazal za popolnoma neodgovornega, medtem ko po celem svetu novinarje eh, in druge aktiviste za um, človekove pravice eh, zapirajo in ubijajo z našo tehnologijo. Upam, da boste prevzeli odgovornost in to spremenili. Spoš, torej. Gospa Pilokilonen, predsednik vlade, dragi kolegi, Veliko evropejcev se ne čudi kot del Evropske unije in zato lahko populisti tukaj širijo svoje misli. In Evropa mora postati bolj humana, tudi ko govorimo o podnebju in delu, zato da bo vsak lahko prispeval v skladu s svojimi zmokljivostmi, da nihče ne bo izključen. Kako bo Finska promovirala notranjo pravico in pa vključenost med svojim predsedovanjem, da bodo ljudje čutili, da je Evropa njihova, da, da to ni le Evropa gospod, ekonomije in denarja. Hvala lepa, gospa Jakonsari. Gospod predsednik vlade, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Govori se o vesti Evrope, kajti pogosto um, tukaj govorimo o pravicah po svetu. Malce me je skrbil vaš prispevek uh, o gospodarstvu, kajti bil je malce um, zastarel kaj ti Finska se spet enkrat eh, pozicionira v neki manjši neoliberalistični skupini. Prav tako sem bila razočarana glede migracij, kaj ti tukaj ste govorili o vračanju. Medtem, ko bi morali razla, eh, se sedaj pogovarjati v um, drugi smeri. In približuje se tudi obletnica evropskih migracij, zato moramo res se pogovarjati druga, eh, o drugih stvarih kot samo o vračanju migrantov. Vseeno pa hvala lepa in hvala tudi komisiji, ki je izpostavila arktični svet, kajti to je področje, kjer sodelovanje deluje dobro in zato je uh, dobro. Gospod.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 Gre za to, kar trpi trenutno prebivalstvo Venezuele. Mislim, da moramo biti enotni in se zauzeti za pravice demokracije in miru, za to, da lahko ljudje živijo v svobodi, za civilne pravice, pravice otrok in žensk. In zato bi vprašal finskega predsednika vlade, kakšno je njegovo stališče. Ali misli, da uh, bo Finska priznala Guaidoja kot eh, venezuelskega predsednika. Potem še eno vprašanje proti dampinški ukrepi, konkurenčnost in mednarodna trgovina. Imeli smo možnost doseči zelo veliko. Naš sistem potrebuje več zaščite. Hvala lepa. Gospod Zoana, prosim mikrofon. Spoštovani predsednik vlade, zato me vese, zelo me veseli, da smo danes skupaj tukaj, vi kot predsednik vlade Finske, jaz pa kot poslanka države, ki prav kar predseduje eh, svetu Evropske unije. To pravim zato, ker eh, je vodilo do političnega oziroma medijskega skandala, ko ste rekli, da ste prepravljeni prevzeti predsedstvo neposredno po Bolgariji. Za gotovo so vas zmedle izjave gospoda Johanes, ampak vedeti morate, da e, Romunija predseduje svetu in e, edini politični akter, ki katerih izjave bi morali vi upoštevati, so te predsednice vlade Romunije. No, sedaj ste prevzeli vaše, ste spremenili vaše mnenje, ker je Romunija po enem mesecu že zaključila pomembne dosjeje. In moje sporočilo velja eh, kontinuiteti. Upam, da boste nadaljevali projekte, ki jih se jih bo lotila Romunija med svojim eh, projektom. Gospa Tomašič. Pa gospodine predsedniče, poštovani gospodine Sit. Hvala, gospod eh, predsednik. Hvala tudi vam, gospod Cipil, razumem, da želite promovirati določene vrednote in da jih morate najprej zavarovati v svojem lastnem dvorišču, pred svojim pragom. In ne morete imeti mnen, ki, so, ki zvenijo samo kot neke puhle fraze, ki se jih lahko različno razume. Vrednote morajo biti nekaj splošnega, kar združuje vse države članice uporabljanje finančnih mehanizmov kot prisile za določene države članice, da se odločijo za bolj liberalne načine, niso pravi način vrednote. Unije bi nas morale združevati, ne morejo biti pa sredstvo za pokoritev tistih, ki veljajo za neubogljive in ki nimajo prave volilne legitimnosti. Videti je, da se nam usiljuje neka enoličnost. Vrnimo se k priznavanju raznolikosti in subsidijarnosti, posvetimo se konsenzu na mesto prisili. Hvala, gospod Balc. Gospod Torvalc. Hvala lepa. Običajno pravimo, da je lažje videti napake pri sosedu kot pri nas. Ampak dve stvari bi izpostavil. Govorili ste o uravnoteženem proračunu, hkrati pa ste govorili o izzivih Evropske unije. To nekako ne gre skupaj z vsakdanjo matematiko inženirja, kot ste vi. Pravite, da potrebujemo ravnotežene kompromise in zdaj naj bi Finska tukaj iskala eh, kompromise med predsedovanjem. Zato bi si želela, da bi trenutna vlada, čeprav morda ne bo več dolgo na oblasti, da bi se tej temi posvetila zelo temeljito in to vključila tudi v svoje cilje. Zato bomo lahko ponosni na Finsko med predsedovanjem. Hvala lepa. Gospod Hautala. Gospa Hautala. Kiitos puhemies. Eh, ja tervetuloa pääministeri hvala. Predsedujoči in pozdravljeni gospod predsednik vlade. Predsednik Juncker je rekel, da bi se tudi nekatere države, ustanoviteljice Evropske unije, lahko učile od Finske. Finska je vedno želela graditi Evropsko unijo. Dve stvari bi vas eh, vprašala. Kakšno je finsko stališče in kakšne mislite, da so možnosti za določene davčne ukrepe, za sprijetje davčnih ukrepov, zato da eh, ne bi določene države omogočale izogibanje davkov. Vem, da smo se o tem že večkrat pogovarjali v svetu, ampak Finska tega ne podpira, ker eh, nasprotuje suverenosti držav. Potem druga Eh, vprašanje je eh, odgovornost podjetij. Mi smo tukaj na Finskem smo zelo aktivni pri uvajanju zakonodaje v zvezi z odgovornostjo podjetij, tako da bi vse, eh, vsa podjetja morala poročati tudi o učinkih, svojih učinkih na okolje in tako naprej. Bo to tudi morda točka finskega predsedstva? Gospa. Virkonen. Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Zelo lepo vas je videti um, tukaj v Evropskem parlamentu, sploh v letu, ko bo uh, Finska tretjič prezela predsedovanje svetu. Zato je dobro slišati, kakšne so vaše prioritete. Moram reči, da sem bila malce presenečena in tudi malce razočarana nad tem, kako malo ste govorili o izobraževanju. Uh, Vsaj finski uspeh temeli na dobrem uspehu in na visoki ravni ulaganj. Um, tem, tako da smo tudi se pozdignili med najbolj inovativne države. In to potrebuje Evropska unija tudi za svojo državo. Tudi to, uh, kako zagotoviti trajnostno rast, konkurenčnost, kako se prilagoditi digitalnemu svetu in pa spremembam na svetu, digitalizaciji, robotizaciji. Pred nami pa so tudi druge globalne spremembe in Omenili ste upravičeno tudi podnebne spremembe in zato je potrebno veliko um, izobraževanje, znanja in izkušenj, kakovostne znanih raziskav in to bi moralo biti naše sporočilo med predsedovanjem. Evropska, um, Evropski parlament želi zvišati uh, sredstva za raziskave za 25 odstotkov. Finska ima uh, zelo dober sklad za raziskave in to je eno od prioritetov večletnega finančnega okvirja in zato me zanima, kako boste tudi to nadaljevali. Gospa Blanko Lopez. Eh, Hvala, gospod predsednik. Še enkrat več razpravljamo o prihodnosti Evropske unije in mislim, da bosta dve revoluciji zaznamovali naša življenja. In to bo tehnološka revolucija in pa energetska revolucija. Evropska unija se mora soočiti s temi izzivi. Eh, z izzivom energetske eh, revolucije, ki bo vplivala na naš način potrošnje, naš način potovanja in tako naprej. Moramo biti ambiciozni v boju proti podnebnim spremembam, to je eden največjih izzivov, s katerimi se sooča celo človeštvo. V tem mandatu smo naredili bistvene korake naprej, zato da bi Evropi pomagali, da postane vodilna pri tej um, okoljski in uh, energetski tranziciji, zato da bi ščitili okolje in dosegli podnebne cilje. Ampak eh, ne smemo zdaj eh, spati na lovorikah, nismo še vsega dosegli in vse čas uh, moramo ukrepati proti podnebnim spremembam. Hvala. Gospa Lukaševska. Panie przewodniczący, demokracja, praworządność to podstawa. Hvala, gospod predsedujoči. Demokracija in pravna država so temelji Evropske unije in tega pa se, to se pa pogosto ne upošteva. Imamo skupni trg svoboščine in eh, tu vidimo določena prizadevanja, da bi se te svoboščine okrnile. Finska je na robo Evropske unije. Tovornjak potrebuje pet dni, da pride iz Helsinke v Varšavo. ampak Finska je podprla svežen mobilnosti. Mednarodni transport pa je bil izključen iz direktive. Ali ne mislite, da bi da s tem omejujete gospodarske svoboščine, tudi trgovinske ovire še vedno obstajajo, čeprav vedno izpostavljate, da jih ne želite. Prišlo bo tudi do tega, da, bo, da številni MSP-ji ne bodo preživeli in finski potrošniki bodo plačali za visoko uh, stroške. Gospa Grapini. Hvala lepa, gospod eh, predsednik vlade. Strinjam se eh, s marsičem, kar ste povedali o koheziji, o notranjem trgu, govorili ste tudi o pravni državi in v zvezi s tem bi rada povedala nekaj konkretnih zadev o vaši državi. Rekli ste, da se pravne države ne smijo omejevati in vladavine prava, vendar pa so tu zakoni, ki se ne izvajajo. Eh, tu so otroci, ki ne morejo uresničevati svojih pravic, eh, organi pa jim niti ne prisluhnejo. Zdajansko tukaj obstajajo eh, hude, hude stvari se dogajajo v raznih institucijah za otroke in zato se sprašujem, eh, kako se lahko zgodi in kako lahko govorite o pravni državi, če otroci drugih držav nimajo enakih pravic kot finski otroci. Torej, eh, tu ni neki, neki eh, enakopravnosti in očitno se tudi pravna država temu prilagaja. Ministeri Juha Sipilan puhe oli konkretinen, jamakka. Gospa Vehapera. Govor predsednika vlade Finske je bil zelo dober, zelo konkreten in zelo poglobljen. E, govorili ste o našem gozdarstvu, znanju in tako naprej. Približno 70 odstotkov finskega ozemlja pokrivajo gozdovi, tako da dejansko imamo izkušnje na tem področju, tudi znamo gozdove trajnostno uporabljati. Evropski sklad za gozdove je dejansko zelo um, koristna zadeva, tako zaradi zaposlovanja, kot tudi za okolje. Vendar pa bi morali pogledati tudi Arktiko in pa nordijska vprašanja. V arktijskem območju, kjer sama živim, je, eh, obstaja velik potencial. Imamo veliko naravnih verov in znanja. Vendar pa potrebujemo evropski prispevek in upam, da se bo to tudi k malo zgodilo. Gospod Polčak. Honorable López Aguilar. Gospod López Aguilar. Hvala, premijer Sibila, da ste prišli k nam in da ste Finsko predstavili kot uh, srečno državo, ki je zadovoljna v Evropski uniji že 25 let. Začeli ste govoriti tudi o zgodovini. Naj uh, citiram. Eh, eh, pol Honorija Spaka, ne nekdanjega belgijskega premijeja. Um, rekel je, da uh, v Evropski uniji ne obstajajo velike in majhne države, da smo vsi majhni v primerjavi z izzivi, ki nas čakajo. Vi ste tudi govorili o izzivih, o varnosti in obrambi, naprimer. To je zelo pomemben izziv, uh, predvsem glede na. Uh, finsko neutralnost v preteklosti. Manj pa ste govorili o migracijah. Prosim, pomagajte to, eh, pomagajte eh, in prispevajte k temu, da bo eh, prekinjena blokada dublinske uredbe oziroma reforme te uredbe. Pomagajte narediti korak naprej na tem področju. Veliko ljudi prihaja v Evropo in trkajo na naša vrata, zato ker potrebujejo pomoč. Hvala. Ehm, gospa Jatenmeki arvoisa puhemies pääministeri sipilä huomaatte että olette tervetullut tänne Premier Sipilä, uh, ugotovili ste že, da ste uh, zelo dobrodošli tukaj uh, v Evropskem parlamentu. Čeprav imate mogoče občutek, da ste v finskem parlamentu, ker se oglaša toliko fincev. Veliko vprašanj imamo. Ampak Mi smo pa zelo hrupni in rada bi pokomentirala vaš komentar o izvajanju odločitev. Strinjam se z vami. Ena velika pomankljivost je, da sprejemamo ambiciozne odločitve, potem pa države članice tega ne izvajajo, ne delajo napredka na področjih, za katera se odločimo, da bomo skupaj ukrepali. Države članice bi tukaj morali morali spremeniti svoj način. Kako bomo poskrbeli, da bomo vsi upravili domačo nalogo? Zanima me tudi, ali eh, so odločitve dobro pripravljene eh, v Evropskem svetu, naprimer, ko se srečajo eh, premijeji. Po teh sestankih vedno dobimo neke izjave, vsi so zadovoljni s sodelovanjem in ljudje se vrnijo, vrnejo domov, vsako svojo državo, potem pa se nič ne zgodi. Zanima me, kaj bi vi lahko naredili, zato da bodo odločitve spoštovane in izvajane. Prosim za tišino v dvorani, pravi predsednik. Prosim, zasedite svoja mesta. Zdaj pa bomo slišali zaključni govor finskega predsednika vlade, gospoda Sipile. Izvolite. Thank you, Mr. President, and thank you for the... Hvala, gospod predsednik. Hvala za vsa ta vprašanja. Mi na Finskem smo navajeni. Um, toliko vprašanj. Vsak četrtek ob štirih eh, grem tudi v finski parlament in tam odgovarjam na vprašanja. Prav tako morajo biti prisotni vsi ministri. In mi smo torej navajeni na takšne seje. Ampak eh, tam odgovarjamo na vsako vprašanje posebej. Zdaj pa moram tukaj odgovoriti na 30 vprašanj naenkrat. Um, tako da jih bom skušal povezati v sklope. Najprej izobraževanje. Enako in enakopravno izobraževanje je zelo pomembno za vse na finskem. Uh, javna šola je najboljša šola, tako za bogate kot za revne. In vsi ljudje na finskem, vsi otroci hodijo v iste šole. Mi imamo najboljše učitelje na svetu. In imamo tudi izziv, da. Uh, ponovno izobrazimo oziroma na nov način eh, izobrazimo okrog milijon fincev v naslednjih letih. Mislim, da ta izziv eh, obstaja v vsaki evropski državi, zato ker se stvari spreminjajo, eh, delo se spreminja, umetna inteligenca prihaja. Hvala za vašo podporo za moj govor danes, hvala tudi za Eh, to, da ste me podprli pri vsem, kar sem povedal v zvezi s podnebnimi spremembami. Arktična vprašanja so za Finsko zelo pomembna, še posebej nas eh, eh, skrbi črni premog. Tukaj se bomo morali pogajati tudi z ZDA in Rusijo, ki nista zelo aktivni v boju proti podnebnim spremembam potrebujemo tudi raziskave in razvoj in investicije na to področje. To je zelo pomembno za ta sektor. Potem sodelovanje na področju obrambe. Finska podpira to sodelovanje že od vsega začetka in eh, res pozdravljam napredek eh, tudi pri teh vprašanjih. Potem je bilo tudi vprašanje o Turčiji. To je zelo zapletena zadeva, gre za državo članico NATO in eh, vprašanje pravne države v Turčiji nas zelo skrbi. Situacija v Grčiji in na Cipru je prav tako zaskrbljujoča. Potem, kar se tiče Romunije, eh, ves čas sem že prepričan, da bo Romunija upravila odlično delo pri predsedovanju Evropski uniji. Nekaj dokazov za to smo že dobili. Venezuela. Um, Mi podpiramo demokratičen razvoj dogodkov v Venezueli in pa volitve. Humanitarna situacija v državi je trenutno eh, zelo zaskrbljujoča in eh, verjamem, da bo Finska sledila vsemu, za kar se bomo odločili tukaj eh, v Evropski uniji skupaj. Potem je bilo kar nekaj vprašanj v finščini in bom zato tudi s svojimi odgovori zaključil v finščini. govorili ste o trajnostnem gozdarstvu. Na eh, finskem uh, uporabimo od 70 do 80 odstotkov eh, rasti naših gozdov. Toliko gozdov imamo in zato je tudi veliko uh, lesnega materijala. Les uporabljamo tudi na bolj učinkovit in trajnosten način, tako da se uh, Eh, to pozna tudi pri emisijah. Vprašali ste tudi o večletnem finančnem okviru. Mi kot prihodnje predsedstvo bomo na podlagi razprav, ki smo jih imeli tukaj s kolegi, eh, skušali priti do kompromisa pri tradicionalnih politikah EU. Verjamem, da lahko te stare politike povežemo z novimi izzivi. Mi smo zelo prožni eh, tudi pri našem finskem stališču in eh, mislim, da bomo kot predsedstvo našli pravo rešitev, ko bo čas za to. Kar se tiče izvajanja, o tem sem že veliko povedal v svojem uvodnem govoru. Navada na Finskem je, da če se o nečem dogovorimo, in še posebej, če se za to odloči veliko ljudi, da potem tudi prevzamemo odgovornost za to skupno odločitev in jo izvajamo. Mislim, da imamo precej dokazov, ki to potrjujejo. In ko pripravljamo svoje odločitve, ko vložimo v to veliko dela, potem jih tudi izvajamo. Mislim, da je to ključno sporočilo mojega govora. Zelo lepo se vam zahvaljujem, gospod predsednik. V veselje mi je bilo obiskati Evropski parlament in imeti z vami to zanimivo razpravo. Hvala. Hvala, gospod premier, hvala za vaše odgovore in tudi za vaše stališče do vprašanja Venezuele. S tem zaključujem to razpravo, začeli bomo z glasovanjem.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 pozdravila. Najprej bi pozdravila delegacijo iz kazahstanskega parlamenta. Z nami so na diplomatski eh, tribuni eh, predstavniki eh, kazahstanskega parlamenta, ki jih vodi gospod Muktar. Delegacija je prišla sem, da bi sodelovala na šestnajsti parlamentarni skupščini med EU in Kazahstanom. S tem bomo okrepili naš dialog in sodelovanje. V veliko čast nam je, da ste danes tukaj z nami v hiši Evropske demokracije. E, to je znak tudi političnega pluralizma in e, velik e, simbol. Zato vam tudi v imenu Evropskega parlamenta želim prijetno bivanje tukaj v Evropi in uspešne sestanke. Želite besedo? Izvolite. Uh, yes, uh, you, I... Da, hvala. Uh, enajsto pravilo, odstavek tri. Um, to me zanima. Elmar Brok uh, po podatkih politika meni, da mora iz, uh, od obiskovalcev uh, dobivati denar. Očitno uh, njegova plača ne zadostuje. In zato predlagam, da organiziramo uh, Eh, zbiranje denarja v čast gospoda Broka. Rad bi sam prvi prispeval in to pet eh, centov, mogoče pa bo kdo prispeval še kaj več. Gospa Miranda je naslednja, izvolite. Postopkovno vprašanje, tudi vi, izvolite. Eh, postopkovno vprašanje na podlagi eh, dvaindvajsetega člena poslovnika parlamenta eh, v skladu s tem parlamentom oziroma v skladu s tem poslovnikom moramo zagotoviti normalno delovanje parlamenta to kar je včeraj povedal gospod Tajani namreč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 Hvala, gospa predsedujoča. v skladu s členom ena pika osem odstavek štiri oziroma odstavek dve imam oziroma je bila vložena prošnja, da se tajno glasuje o, tistem delu, ko naj bi odločali o transparentnosti. E, transparentnost pa je bistvo našega delovanja in Ehm, če bomo o tem tajno glasovali, eh, se s tem diskreditira Evropski parlament. Gospa predsedujoča, rekel eh, bi, da bi morali eh, poslanci in poslanke spoštovati željo evropskih državljanov po transparentnosti in zato si tega želim tudi sam. Pluralnost in transparentnost sta pomembni. In sicer je to člen 184.2. Ehm, če bomo o tem glasovali tajno, bo, se bo to kot bumerang vrnilo uh, parlamentu. Demande, monsieur... Vi želite torej to poslati nazaj v odbor. Uh, želi kdo spregovoriti proti temu, gospod Korbet? Yes, like da, proti temu želim spregovoriti. O poročilu, ki je pred vami, smo razpravljali v AFK-u skoraj eno leto. Imeli smo tudi posebno delovno skupino, eh, v kateri je bil eh, predstavnik vsake politične skupine in dosegli smo soglasje. Zato je zdaj to poročilo na plenarnem zasedanju ehm, za glasovanje. Ehm, to poročilo je prejelo tudi predloge sprememb in tudi o tem bomo glasovali. Potem eh, poročilo je bilo že predstavljeno z decembra in 1. januarskega zasedanja. Če bomo to predstavili še na februar, bo spet prišlo do predloga, naj ga preložimo na marec in april. In to zveni že malo kot Tereza May. Messieurs, nous avons eu, nous avons eu uh, cette demande et une contre-argumentation. Torej, dobili smo to uh, eh, prošno, uh, eh, ki jo je podal gospod Castaldo. Kdo je za to zahtevo? Za proti? Uh, vzdržani. Gospod Castaldo, vaša prošnja je bila zavrnjena. Želite preveriti? No, pa dajmo, če želite. Glasujemo. E, to je bila zahteva gospoda Castalda. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ta zahteva je bila torej zavrnjena, tako da glasovanje ne bo preloženo, ampak ga bomo danes imeli. Euh, Začeli smo z glasovanjem o poročilu Corbett. Gospod Brok. Gospod Brok, eh, izvolite pol minute za odgovor. Gospa predsedujoča, očitki kolega, zato se bo moral nekega dne opravičiti. Drugič, vem, da je to bil odgovor na moj govor o Brexitu. Torej, vedno, ko nekaj postane neprijetno, se nekoga um, potem osebno napade. Mislim, da nikoli ne bom zapustil oziroma uh, zapustil interesov, obrnil hrbto interesom Irski in svobodi zaradi denarja takšnih ljudi. Zdaj pa bomo začeli z uh, eh, glasovanjem o poročilu Korbet. Najprej uh, v bloku o um, uh, eh, amadmajih odborov za proti sprejeto. Prvi del poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Več kot 376 glasov, kar je tudi uspelo. Drugi del, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Prosim, kolegice in kolegi, tretji del ne prekinjajmo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. sprejeto. 36. predlog spremembe, glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 37, poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 38, poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 39 predlog spremembe, poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41D, poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ustavljamo 42, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 43, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 44, glasujemo poimensko konec glasovanja, sprejeto. 54 poimensko glasujmo, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 55 poimensko glasujmo, konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 63 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 5D. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto? Gremo na prego spremembe 9. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto? Poimensko za prego spremembe 10. Glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa predlog svojim 11. Preprosta večina, kdo je za, proti, kdo se vzdrži. Ni jasno, bomo morali preveriti, torej predlog svojim 11, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa oseminšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. No, pa preverimo. Oseminšestdeset, preverjamo, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Se opravičujem. Se opravičujem, pravi predsedujoča, ni sprejeto, potrebovali bi kvalificirano večino. 376. Torej gremo na glasovanje o predlogu spremembe v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 75, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 86, 87, D, poimensko glasujmo, konec glasovanja. Zavrnjeno. Morali bi imeti 306 šestinsedemdeset glasov. Kolegice in kolegi, kvalificirana večina se zahteva za vse predloge spremem razen enajst in eh, poimenske glasovanja. Oseminosemdeset poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe enainosemdeset poimensko, glasujmo konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 32. Se upravičujem, pravi predsedujoča. Gremo še enkrat. 73 poimensko, glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj smo pa pri 30, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Sedaj pa 32D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa poimensko 40, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa glasujemo o štiriinosemdeset D in petinosemdeset D. Poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa šestinsedemdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sprejeto in sedaj 89 revidiran poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gre za preprosto večino za predlog sklepa. Glasujmo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa poročilo gospoda Selimoviča, carinski zakonnik unije, glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. V prvi obravnavi smo s tem zaključili in sedaj gremo na poročilo gospoda Sikerskega glede direktnih plačil, glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto, s tem je zaključena prva obravnava, sedaj pa eh, gospa Honibol, poročilo o Dominikanski republiki, glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugo poročilo gospe Horibal v zvezi z Ukrajino. Glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto tretje poročilo gospe Horibal v Hondurasu. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In četrto poročilo uspeh Hanibala v zvezi z Belorusijo in Uzbekistanom, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo gospod Ponga, pridružitev čezmorskih držav, poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto poročilo gospoda Marineskoja, leto poročilo za leto 2017, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto poročilo gospoda Federa, izvajanje in delovanje vrhnega domenskega imena EU. Glasujemo poimensko. imensko konec glasovanja. Sprejeto. V prvi obravnavi smo zaključili postopek. Poročilo gospoda Gotjerja, ustreditev bruto nacionalnega dohodka. Glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto v prvi obravnavi, ki je s tem zaključena, sedaj pa imamo ugovor glede uskladitev gensko spremenjene oljne ogrčice, MS8 in tako naprej. To je poimensko glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. In sedaj smo pri uh, gensko spremenjeni ogršici 5307. Glasujmo. Konec glasovanja. To je sprejeto v govor o ogršici MON 8743, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto in potem nasprotovanje v skladu s členom 106, GB 614, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. passiamo ora alla proposta di risoluzione comune di quattro gruppi su venezuela ha chiesto la parola Zdaj pa gremo na glasovanje na predlog resoluciji štiri skupin razmerov v Venezueli. Odkar smo pripravili skupno resolucijo, je Ronaldo Rodriguez, eh, Jose Salas, Batiste de Montier, Pierre Calais, Gonzalo Dominguez, Leonardo Munoz, Mauren Barriga, Vsi ti ljudje so bili v Venezueli zaprti v tem času. To so novinari, eh, ki so delali za dva evropska medija. Oni so samo opravljali svoje delo. In eh, predsednik agencije EFE je v Španiji dal te podatke. Torej, eh, ti ljudje so bili zaprti in se nahajajo v stavbi tajne službe v Venezueli. Vsi se zauzemamo za svobodo govora, svobodo izražanja in obveščanja in vsi se zauzemamo za to, da bi mediji morali svobodno obveščati ljudi. Eh, svoboda informacij eh, daje življenje demokraciji in zato skupaj z drugimi eh, podporniki resoluciji zahtevamo, da se doda še ena četrta točka, torej da obsojamo pripor novinarjev, ki so pokrivali situacijo v Venezueli in pozivamo k temu naj bodo tako izpuščeni. Hvala. Ci sono parlamentari che si oppongono a questo Bi kdo rad spregovoril proti temu ustnemu predlogu spremembe? Se no, pongo in če ste proti, potem ustanite, potrebujemo 40, vsak, sicer pa glasujemo, da je za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Sedaj pa gremo na peti odstavek, predlog spremembe 3, tu je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani. Zdržani. Za proti, zdržani, zavrnjeno. Vodna izjava G, za proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe dve, za proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa v resoluciji glasujemo poimensko. imensko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Rezolucija je s tem sprejeta. Z veseljem razglašam, da je Evropski parlament eh, s tem priznal gospoda Gojdoa kot eh, legitimnega predsednika Venezuele. Evropski parlament je prva evropska institucija, ki je to naredila. Prosimo, da to stori tudi svet čim prej, zato da bomo imeli enotno in močno stališče vsi skupaj. Nous allons terminer avec le rapport de Monsieur, Monsieur Raymond. Sedaj pa poročilo gospoda Raymona, leto poročilo o politiki konkurence. Glasujemo. Da, 30 sekund imate na voljo. Po Venezueli je še ena država, ki krši človekove pravice in kjer ni demokracije, kjer zatirajo ženske, eh, kjer režejo. Eh, disidente na Koške in to je Saudova Arabija in zato bi predlagal glasovanje o spremembi režima v Saudovi Arabiji. V končni fazi imajo nafto in zato zamenjamo režim. Zelo dobro. Sedaj, zabeležili smo si vašo pripombo, sedaj pa poročilo gospoda Remona o letni poročilu o politiki konkurence. Drugi odstavek, prvi del poimensko. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, prav tako poimensko. Konec glasovanja. Zavaneno. Prejel sem ime tri poimensko, glasujmo. Konec zasovanja. Sprejeto. Prejel sem ime štiri, kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Tole bomo preverili. Torej, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peti pregled, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, da se zdrži sprejeto. Sedaj pa 28. odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Poimensko glasujemo v devetem predlogu spremembe. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa štirideseti odstavek, izvirno besedilo, prvi del, glasujmo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 41, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem imel številka 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe ena, poimensko glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 76, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 78 je ustava in prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 82, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Poimensko o drugem predlogu spremembe glasujmo. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa o resoluciji v celoti, poimensko. Konec zasovanja. Ne umikajte še kartic. Sprejeto, hvala lepa. Sedaj pa v kratkem začnemo z obrazložitvami glasov. Mes chers collègues, nous allons commencer les explications de vote. Začenjamo z obrazložitvami glasov. V nekaj trenutkih zato vas lepo prosim, da se vsi umaknete v čim krajšem času, da bodo ljudje lahko mirno spregovorili. Začenjamo s poročilom gospoda Korbeta. Pričakujem, da se bo kdo želel oglasiti. Prosim, izpraznite prehode v čim krajšem možnem času. Gospod Kastaldo se že pripravlja. Monsieur Calzado, ne partez pas, vous allez prendre la parole tout de suite. Samo trenutek, takoj boste na vrsti. Tant pis. Non Ok, il veut pas. Très bien, nous allons passer aux explications de vote. Torej Castaldo se ne bo oglasil, gospod Goniš je na vrsti. Ali ste tu? Ali pa, gospod Castaldo, se boste vseeno oglasili? Sim. Se opravičujem, gospod Golniš, gospod Kastaldo se je vrnil. Se opravičujem, gospa predsedujoča. Gerare, ki so estremamente felice, anche da. Rad bi le povedal, da sem zelo vesel tudi v imenu svoje politične skupine, da je tukaj prevladala zdrava pameta. Poročilo Korbet dejansko vsebuje nekaj dobrih eh, predlogov, ki so sedaj vključeni v. Poslovnik, mislim pa, da sta tu dva, tudi dve veliki eh, napaki. Na eni strani težava v zvezi z preglednostjo, tu so bili predlagani predlogi sprememb, ki so bili sedaj vključeni v resolucijo, po drugi strani pa smo imeli tajno, eh, tajno glasovanje na željo ELS. Eh, ta, to tajno glasovanje pa je podprlo te predloge sprememb, ki jih podpiramo tudi mi. Potem pa smo imeli še temo zlorabe moči, ki se je tukaj lahko zgodilo, ampak eh, absolutna večina ni bila za ta predlog. In eh, to obžalujem. Veseli pa me, da je tukaj obveljavala demokracija. Hvala. <coughs> Gospod Golniš. Gospod Golniš. Hvala, gospa predsedujoča. Že 30 let sem priča eroziji, propadu pravic manjšin. Vedno bolj smo politično korekti v tej eh, instituciji, kjer govorimo samo o vladavini prava, spoštovanju pravne države, o pravicah manjšine. Tega ne vidimo veliko v praksi. Lahko govorimo veliko o tem, gre za totalno infantilizacijo poslancev in poslank in tu gre za neke teorije. Mislim, da bo treba organizirati posebne tečaje o tem, da se ljudje naučijo, kaj je to eh, nadlegovanje, kaj je spolno eh, nadlegovanje, kako je tudi z drugimi oblikami nadlegovanja, eh, tudi kadar gre za javno objavo, za transparentnost, za preglednost določenih informacij pojavov in podatkov. Tole tukaj postaje vedno bolj uh, podobno osnovni šoli, z veseljem bom odšel. Gospod Palner, hvala lepa. Pozdravljam to poročilo, ki ga je pripravil kolega Richard Corbin. In eh, pozdravljam vse priporočila, predvsem glede kodeksa ravnanja. Eh, Potem pa tudi parlamentarna vprašanja, ta na nje bi morali odgovoriti v šestih tednih. V odgovoru, ki sem ga, oziroma vprašanju, ki sem ga vprašal uh, komisijo, mi, so mi povedali, da je le 33 odstotkov uh, bilo odgovorjenih v teh šestih tednih mislim, da to ni ravno navdušujoča številka ali tudi sprejemljiva, torej bo morala komisija se bolj potruditi, ko se pogovarjamo o teh eh, priporočilih eh, v medinstitucionalnih pogajanjih, bo mora parlament. Uh, tukaj zauzeti jasno stališče. Mm, vprašanja so zelo pomemben instrument za naše poslanke in poslance eh, in je tudi podpora našemu delu in ta odstotek ni zadosten, torej teh šest tednov je pomembnih. Gospa Bilbao Barandika, za minuto. Hvala. Veseli me rezultat pri tem poročilu, eh, zato ker sem sama bila proti omejitvah, eh, ki naj bi jih naložili skupinam. To mislim, da je omejevalo tudi pravice in eh, zato ni bilo dobro. Slab predlog je bil to z tehničnega vidika, eh, zato ker so bili predlogi na zadnjaški. In to, kaj pomeni ideološka koherentnost skupin, eh, to tudi ni bilo dobro zasnovano, zato ker niso bile narejene nobene analize. Določene skupine že dobro delujejo v tej skupini. Eh, dvorani oziroma v tej hiši, eh, pa bi potem to eh, otežilo njihovo delo. In zato mi ni bilo všeč, da bi uvedli take omejitve in tako raven, kot se je predlagala, pa je bilo to k sreči zavrnjeno. Ko se uporabljajo pri pravu zelo nejasni koncepti, potem to škodi demokraciji. Hvala. Marijas. Meči Marijas. Gospod Marijas. Predsedujoča. Rad bi, da nekaj zabeležite v zapisnik. Pri nekem poročilu moje, moja naprava ni delovala. Sedaj pa glede tega, poročila, pa moram reči, da je poskus velikih skupin eh, bil neuspešen, kaj ti skušali so doseči, da bodo one eh, določili, pod kakšnimi pogoji bodo se, se bodo sestavile politične skupine. Kaj ti koncept politične pripadnosti, to ni nekaj, kar lahko ureja plenarno uh, zasedanje. In prišlo bo tudi do nadaljnih sprememb, predvsem kar se tiče preventivne uh, ga nadzora strani predsedstva. V zvezi z vprašanjem, mi zastavimo vprašanje, predsedstvo parlamenta pa potem nadzoruje, ali so vprašanja dopustna ali ne. To ni sprejemljivo in to je treba prekiniti. Hvala. Gospod Inasio Farija. Sam sem glasoval za uh, te spremembe, zato ker moramo tukaj uh, zagovarjati politiko in ne ideologijo. Reševati je treba probleme državljanov uh, in uh, spoštovati posameznika ter braniti demokracijo. In zato je zelo pomembno, da zagotovimo uh, informacije za evropske poslance in poslanke. No, poleg tega je treba lajšati stike med poslanci in civilno družbo. Pomembno je tudi, da prisluhnemo vsem glasovom včasih eh, vidimo, da obstajajo težave pri dojemanju Evropske unije in eh, ljudje ne vedo, eh, kaj tukaj počnemo. Mislim, da moramo ustvariti tudi ustrezne pogoje za boj proti korupciji in zato, da bo demokracija uspevala. Zato moramo stvari izboljšati. Gospod Kelly, izvolite. Hvala. Z veseljem sem podprl predloge sprememb prijatelja Richarda Corbeta. Rad pa bi izpostavil, da sem podprl za um, obvezno razkritje stro, uh, srečanj poročevalcev v senci in predsednikov odborov. Uh, Prav tako sem podporil preglednost stroškov. Moramo biti zavezani k preglednosti um, v Evropski uniji in v institucijah. Preglednost moramo zagotoviti tudi v naših volilnih okrajih. Rad bi tudi povedal, da se ne strinjam za tajnim glasovanjem. Mislim, da ne bi smeli delati tako v parlamentu. In z veseljem sem podporil tudi predlog spremembe v zvezi z usposabljanjem eh, proti nadlegovanju in z veseljem sem tudi sam že opravil to izobraževanje. Gospod Zambaski, mikrofon. Gospa predsedujoča, poročilo gospoda Korbeta samo sebi nasprotuje tukaj omejuje demokratične pravice, od nas zahteva neka razkritja, v katerih eh, moramo povedati, v člani katere stranke smo. To krši vsa pravila tega parlamenta in veseli me, da smo eh, glasovali proti temu, da bi eh, parlament odločal o politični pripadnosti. In to je instrument, kadar se velike politične skupine bojijo, kadar sku, skušajo nastopati proti drugim. Hvala. Gospod Mamikins, hvala lepa. Eh, strinjam se s tem, da potrebujemo več preglednosti pri odločenju. Se pa ne strinjam z načelom oziroma z konceptom politične pripadnosti nimamo konkretnih meril in parametrov za to, razen tega, da beseda pripadnost nima neke pravne veljave. In skupine se lahko razlikujejo, oziroma tudi njihova mnenja se lahko razlikujejo in tu gre za svobodo mišljenja in na to se morajo tudi voljivci zanašati. Ne moremo biti strogo omejeni zaradi pripadnosti skupini. Uh, da bi Evropski parlament še naprej ostal res demokratična osnova, mora tukaj ostati tudi to načelo prostega ustanavljanja skupin in zato sem se tukaj zdržal. Hvala lepa, gospod Henem. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta razprava eh, se osredotoča na to, da bi življenje otežili manjšim skupinam, tisti, ki tukaj vse. Eh, nekako sotoren upeti večjim skupinam. In eh, pri vsej eh, retoriki o toleranci pa vlada netoleranca do ljudi, ki tukaj oporekajo evropskim um, idejam. Torej, potem pa je bil tukaj sprememba 14, kjer je šlo za brisanje uh, Eh, ki ne sme brisati, ki, eh, torej vrstico, ki zagotavlja svobodo govora eh, poslancev. Torej, kakšen žalosten komentar parlamenta, konec konec bi moral biti to kraj, kjer lahko svobodno govoriš. Gospod Sosnerc, gospod Sosnerc. hvala. V zvezi s predlogom spremembe, ki je bil zavrnjen, pri tem je šlo za to, da bi se razdrle politične skupine, ki so bile tukaj ustvarjene. In to bi bilo, bila nevarnost za demokracijo v Evropi. Manjše politične skupine niso nevarnost za Evropo, ampak Evropski parlament je nevarnost, ki omejuje svobodo govora v Venezueli. Vsi instrumenti za nadzor poslancev se utemeljujejo z demagogijo, govori se o preglednosti, ampak ti instrumenti lahko služijo temu, da uh, se poslanci nadzirajo upam, da bodo v prihodnosti nasprotniki večine v tem parlamentu lahko to užili nad to večino zaradi sovražnega govora. Hvala lepa. Gospod Polčak ima besedo. Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo in rad bi pojasnil, zakaj. Predvsem bi se rad odzval na gospoda Sošniša, kar je povedal o sovražnem govoru. Glasoval sem proti predlogu sprememb, ki bi tukaj uh, omejeval možnost govora. Seveda ne mislim, da je treba uh, da je dovoljen sovražni govor. Mislim, da je gospod Sošnin nadomestil gospoda Mikeja, ki je bil obsojen na, pred Evropskim sodiščem. In mislim, da moramo upoštevati sodbo eh, sodišča in zato nisem podparil tega eh, predloga sprememb. Ne bom se poglabljal, ampak mislim, da moramo biti dostojni v naših razpravah. Podprl pa sem večino pod, eh, predlogov, ki so bili tukaj podprti in sem vesel, da je bilo podprto. Gospod Howard, gospa predsedujoča, z veseljem podpiram te predloge eh, v poročilu kot dobro namerne, predvsem v kontekstu srečan z lobisti, vendar pa se bojim nekdo, ki je delal v. Eh, torej v izjavnostjo in v, v stikih z javnostjo, da se eh, Hitro lahko takšni podatki, ki se razkrijejo, potem zlorabijo in izkrivijo strani zlonamernih ljudi. Zato prosim, da predsedstvo da to še, o tem še premislil. Bi pa tudi potrdil to, kar je rekel gospod Palmer v zvezi z vprašanji, da je treba na nje odgovoriti hitreje. Kar se tiče političnih skupin, vemo, da so skupine kot je UKIP zlorabile pravila eh, tega parlamenta in da, je treba, eh, in da je treba to preprečiti, ampak mislim, da s takšno spremembo tega ne bi dosegli. Hvala lepa. De vote euh, du rapport de monsieur Marinescu, euh, la parole est. Zdaj pa gremo naprej na naslednje poročilo o varovanju finančnih interesov Unije. Gospa Šojdrova. Hvala. Ja, finančni interesi Unije, to ni prazna fraza. Naša naloga je, da spremljamo in nadzorujemo učinkovito uporabo evropskih javnih sredstev. Tako bomo lahko izboljšali zaupanje državljanov v nas. Češko tudi sumijo, da je zlorabila javna sredstva in eh, to je zdaj glavna tema v domači politiki na Češkem. Zato res podpiram boj eh, proti goljufijam. Mislim, da je že prišlo do izboljšav. Zmanjšalo se je število goljufij in eh, drugih nepravilnosti in zato sem podprla. Eh, to poročilo. Gospod Amato, izvolite. Hvala. Letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU in boji proti goljufijam. Um, to kaže na škodo, ki jo delajo veliki lobisti. Um, imamo tudi pojav vrtljivih vrat in veliko je korupcije. Treba je nadzorovati finančne instrumente in pa tudi pravne sedeže upravičencev. Potem veliko je tudi goljufi na področju DDV-ja, kar za sto petdeset milijard evrov na leto. Veliko je tudi goljufij v kmetijstvu, ta trend raste in, eh, kar za 27 odstotkov se je povišalo število zlorab v kmetijstvu. Ali ne mislite, da bi morali pri goljufijah pogledati vsa področja, ne samo enega? Nekatere države tudi eh, nimajo nobenega boja proti korupciji, eh, mogoče eh, se tudi bojijo preverjanja njihovih javnih sredstev in porabe javnih sredstev. Zato te države potem ne pošiljajo podatkov ali pa postopke zavlečejo. Kako da komisija meni, da ni nujno objaviti vseh podatkov v zvezi s korupcijo. Če se res želite boriti proti goljufijam in korupciji in če res želite zaščititi interese evropskih državljanov, potem je treba zagotoviti ustrezen nadzor in tudi ta nadzor preverjati. Komisija bi morala imeti um, jasne kriterije, ki bodo obvezujoči za vse države članice. Odločitve se pa potem tudi morajo izvajati povsod po Evropski uniji, morajo biti harmonizirane. Pravila morajo veljati za vse in zagotoviti je treba, da bo tudi javnost imela dostop do podatkov. Treba je omogočiti tudi ustrezen nadzor. To so želje moje skupine in eh, jaz sem glasovala za to poročilo. Gospod Marijas, izvolite. Kata polemisi tis apatis, ki je v sveti z diahirisi tistih kinotikov. Boj proti goljufijam, eh, predvsem kar se tiče DDV-ja in pa evropskih sredstev, je nekaj, kar je treba okrepiti. V tem parlamentu smo že večkrat obsodili m, mm, takšno delovanje. Tudi številne nevladne organizacije uporabljajo sredstva, ker naj bi eh, pomagale beguncem, ampak eh, Po drugi strani pa vidimo, da ta denar ni vedno tako uporabljen in da begunci še vedno trpijo. Olaf bi moral imeti boljše rezultate, prav tako komisija. Potem uh, eh, goljufije v okviru SKP-ja, skupna kmetijska politika. To je področje, kjer tudi prihaja do goljufij. Veliko tujih pridelkov um, eh, je uvoženih. Eh, izven Evropske unije, pa se potem eh, te pridelke opredeli kot evropske, naprimer kot grške, čeprav prihajajo iz Albanije ali Makedonije. Komisija je rekla, da se bo odzvala, ampak zdaj še vedno čakamo. Gospod Zdrojevski. No, to, da dajemo nove stvari na dnevni red, pogosto eh, gre na škodo tistih točk, ki so že bile na dnevnem redu prej. Ehm, malo bom eh, skrčil to, kar sem želel povedati o zaščiti finančnih eh, interesov Evropske unije. Najprej pesimističen komentar, potem pa še en optimističen. Sam sem pesimističen glede številk, Eh, nepravilnosti, ki so bile poročane, o katerih se je poročalo leta 2017. Nekaj več kot 2 milijardi evrov naj bi to znašalo. Ampak v primerjavi z letom 2016 je bilo za pol milijarde uh, manj eh, teh goljufij oziroma smo se bolje spopadali uh, z njimi kot pa leto poprej. Oprostite, gospod eh, Žambacki. Eh, nič hudega. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, sam sem glasoval proti temu poročilu, zato ker mislim, da je nacionalna suverenost ključnega pomena in jo je treba ohranjati. Poročilo pa pravi, da vse nepravilnosti, ki so bile odkrite leta 2017, kažejo na to, da je bilo 15213 teh nepravilnosti, kar je manj kot pred letom dni. In uh, še številne druge številke kažejo na to, da se moramo bolj boriti proti korupciji. To je zakonit cilj, ki ga podpiramo. Ampak v tem poročilu pa je bilo kar nekaj spornih vidikov. In e, določeni vidiki oziroma določeni, določene točke so tudi želeli spodkopati suverenost držav članic. Gospod Mamikins, e, hvala. No, e, države članice naj bi se borile proti. E, goljufijam, ki spodkopavajo finančne interese Evropske unije na enak način, kot se borijo proti goljufijam v sami državi vendar pa se to ne dogaja in zato ljudje ne zaupajo več v nacionalne administracije in tudi ne v EU. Želim, da bi naši policijski organi jutri prebrali e, to poročilo. Številke so res zaskrbljujoče. 15 e, milijard, 15 milijard letno nastanejo goljufije na področju DDV. In e, veliko je preiskav, Eh, na tem področju, ampak premalo sredstev imamo za nje in zato bi morali te raziskave še okrepiti. Ne moremo se zanesti na eh, te eh, kapacitete, ki jih imamo zdaj. Več pristojnosti moramo zato dati Olafu. Hvala, gospod Henen. Hvala, gospa predsedujoča. Ključno vprašanje tukaj pri varstvu interesov Evropske unije je. Torej, vprašanje je 50 odstotkov oziroma 50 milijard eh, deficita, ki ga bo prinesel brexit. In eh, to je zdaj smer, v katero ljudje želijo iti. Nobene fleksibilnosti ni, eh, da bi prišlo do dogovora. In včeraj sem odkril, da Evropska komisija pričakuje, da bo denar plačan tudi, če ne bo dogovora. Združeno kraljestvo je bilo pripravljeno plačati več, kot bi katerokoli mednarodno sodišče eh, določilo, samo zato, da ohranimo trgovinske odnose v prihodnosti. Ampak, če dogovora ne bo, potem nam tudi ne eh, diktirajte več, kaj naj mi plačamo in kaj ne. Hvala, gospod Polčak. Hvala, glasoval sem za to poročilo. Zato, ker želim izraziti svojo podporo za izboljšave ki so se zgodile na tem področju, kajti zdaj je goljufij manj, več se jih preišče. Mislim, da je to pozitiven trend. E, nekateri odstotki padajo, včasih se tudi dvigajo, ampak dolgoročni trendi so pozitivni. E, narediti moramo vse, kar je v naši moči, zato da bomo rešili vse primere. Rad bi tudi povedal, da predlog spremembe ki krepi vlogo preiskovalnega novinarstva, da je zelo pomemben. Um, pomembno eh, je eh, tudi, da se primerno odzovemo na umore novinarjev na Malti in na Slovaškem. Ekonomske in medijske sile imajo včasih eh, veliko moč. Na češkem so vsi ti eh, dejavniki prišli skupaj in mislim, da bi morali biti pozorni na demokracijo na češkem. Hvala. Zdaj pa poročilo. Federlej, vrhna domena pika EU. Gospa Šojdrova bo prva spregovorila. Hvala, gospa predsedujoča. To poročilo sem podprla. Mogoče se zdi, da gre za tehnično poročilo, ampak, vseeno gre tudi za pravo podporo za vidno identiteto eh, Evropske unije in pa identiteto EU v državah članicah. Internet eh, je povezan tudi z vprašanji človekovih pravic in pa varstva podatkov. Evropski parlament je na vsa ta vprašanja zelo pozoren. Mislim, da bi morali to razširiti na celotno evropsko gospodarsko področje. Veliko je tudi um, povezav, In, eh, tukaj gre tudi za gospodarsko rast v državah članicah. Hvala, gospod Zdrojevski. Hvala. Po tem, ko se je razprava zaključila, sem imel še nekaj vprašanj v zvezi s tem. kakšen je obseg teh, eh, te domene? Mislim, da poročilo ne odgovori na to v zadostni meri imamo veliko domen, domenskih imen, ki eh, bremenijo sistem in eh, zanima me, kdo bo zagotovil nadzor nad vsem tem, da bo vse skupaj dobro delovalo. Moramo se znebiti mm, zastarelih eh, pravil, posodobiti je treba pravni okvir in tudi uskladiti prioritete Evropske unije z globalnim okoljem. Poleg tega je treba sprostiti tudi pravila za registracijo domenskih imen. Moramo pa tudi jasno razlikovati med organizacijami, ki se registrirajo in ki eh, registrirajo svoja domenska imena. Hvala. Gospod Kelly. Hvala. Najprej čestitke eh, našemu kolegu, gospodu Federleju, za njegovo odlično delo pri tem poročilu. Sam sem eh, z veseljem podprl to poročilo. Gre za vrhno domeno .eu. To je že dobro vzpostavljena domena na digitalnem trgu. Ta trg pa se vse čas spreminja, to okolje se spreminja in zato je treba primerno posodobiti pravni okvir in zagotoviti eh, fleksibilna pravila za prihodnost. Na ta način bomo poskrbeli tudi za širjenje evropskih vrednot, eh, poskrbeli bomo za varnost zasebnosti in pa človekovih pravic uporabnikov in zagovarjali večjezičnost. Ta domena omogoča vsem, ki živijo v Evropski uniji ali imajo tu podjetja, da zaprosijo za domensko ime.eu. Treba pa bo ukrepati, če se ta domena uporablja v slabi veri. In tukaj bo treba zagotoviti ustrezno sodelovanje s komisijo in pa z uradom za intelektualno lastnino. Hvala, gospod Mamikins. Hvala. Pozdravljam to poročilo, ki ga je pripravil kolega Federle. Glasoval sem za. Um, ta domena že dobro deluje, ampak digitalni trg in pa spletno okolje se vse čas spreminjata in vedno moramo misliti korak naprej. Pravni okvir, ki upravlja to domeno, mora biti zato posodobljen. Uh, domena.eu je tudi del naše spletne identitete in zato moramo biti previdni pri tem, kaj spada pod to domensko ime. Treba je varovati potrošnike človekove pravice, eh, varstvo podatkov in eh, eh, vse to mora biti spoštovano zato, da nekdo lahko uživa vrhno domeno.eu. E Evropski parlament in institucije na splošno bi morale vzpostaviti ustrezna pravila za registracijo.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 ampak eh, mislim, da je to upomilovanja vredno. Vsak si lahko kupi tako domeno, ne glede na to, ali živijo tukaj ali v tujini, ne glede na to, ali upošteva večjezičnost ali ne. Mogoče pa ne bo mogoče vsega prevajati v vse jezike. Ne vem, ali si bo vsak lahko kupil to domeno, ampak eh, vse skupaj se mi zdi smešno. Eh, pravzaprav je že tako žalostno, da se moram smejati. Hvala, gospa Majer. Hvala v primeru ne dogovora pri Brexitu bo ta domena izgubljena za Združeno kraljestvo čez noč. In tega se bojim. Mi imamo tudi urad v Združenem kraljestvu, ki se ukvarja s tem in ta urad bo potem zaprt. To, da bi zaprli ta urad, da bi um, vrgli stran vse znanje, ki tam obstaja, to bi bila velika škoda. Mislim, da bomo mi eh, kot regija še vedno želeli poslovati z Evropsko unijo. Zato me eh, zanima, zakaj eh, ne bi tega mogli početi še naprej. Mislim, da bi se morali odločiti za pravo stvar za našo regijo, tako da bo, bodo različni deli Evrope še naprej sodelovali hvala. Zdaj pa še razprava o Venezueli, razlaga glasov. Gospod Siluaga. Gracias, presidenta. Osem resolucij je že pripravil ta parlament v zvezi s situacijo v Venezueli. In te resolucije niso prinesle čisto nič, da bi rešile krizo v Venezueli. Um, Guaido se je sam razglasil za predsednika in uh, s tem, ko ste ga vi potrdili, boste prispevali k državnemu udaru v Venezueli. Um, tam bo izbruhnila državljanska vojna ali pa uh, vojaško nasilje. Namesto, da bi se uh, trudili za dialog in mir, tako kot je to naredil generalni sekretar Združenih narodov, um, se je zdaj Evropska unija um, sprevrača v nekega služabnika Trumpa, ki si želi eh, nasilja in s tem samo še prilivate olje na ogen. Guaido je obljubil, da bo volitve razglasil v 6 do 12 mesecih, ko eh, pa ustava pravi, da je najdaljši rok 30 dni. Um, razglasil se je za predsednika, pa že ne izpolnjuje ustave. Evropska unija mislim, da mora biti tisti eh, element miru, ne pa spodbujanja vojne. Gospa Lopez Bermeho, sama sem glasovala proti tej resoluciji, zato ker se spet eh, vračamo k Evropski uniji, ki presega eh, tisto rdečo linijo spoštovanja mednarodnega prava. Evropska unija je spet tukaj podlegla združenim državam skupaj eh, z Trumpom in Bolsonarom se je postavila na stran vojaškega posega. Vi skušate eh, s sklicevanjem na človekove pravice eh, upravičiti to svoje dejanje, ampak naprimer v Izraelu in Maroku pa se te pravice kršijo z vašim soglasjem. Ali vas nič ne moti, da boste si umazali roke z nafto? Samo zaradi nafte ste tako ukrepali. Evropska unija bo izgubila legitimnost. Bolje bi bilo, če bi se zauzeli za konstruktivni dialog in mir in spoštovali mednarodno pravo. Skupaj eh, bi morali delovati z eh, Združenimi narodi, ne pa ZDA. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je treba imeti jasno sporočilo. Eh, Madurov režim pobija ljudi na ulicah in v Venezueli so ljudje udarjeni na več načinov, lahko rečemo, ne samo fizično, tudi eh, stradajo jih in tudi eh, novinari so zaprti, z njimi se ne ravna človeško. In mi smo kot Evropski parlament odgovorni za to, da zahtevamo od predsednika, da ustrezno ukrepa, da se organizirajo svobodne volitve, ki bodo zagotovile legitimnega predsednika. Ne potrebujemo nikakršnih dvomov, niti okleva, niti popuščanja Madurovem režimu. Ni treba zmanjšati naše odločnosti, moramo dati jasno vedeti državljanom Venezuele, da jih spodbujamo in podpiramo. Gospa Loguzman. V Levici smo glasovali proti tej resoluciji, ki so jo pripravili liberalci LS in SND. Seveda, to je resolucija, ki Juana Guaidoja, ki je izvedel državni udar, priznava za predsednika. In uh, to Evropska unija počne, eh, ker je zaskrbljena zaradi človekovih pravic. Vsaj tako pravi. Hkrati pa jo je ne moti to, da se kršijo pravice migrantov v Libiji. In je proti sprejemu vlade iz begunci. Skrbijo jo človekove pravice samo v Venezueli. In Evropska unija Eh, je za izgovor vzela tudi demokracijo. Zato je podprla Guaidoja. In eh, s tako demokratičnim eh, režimom, kot je Saudska Arabija, imamo sklenjene dogovore. Pri Venezueli pa vas skrbi demokracija. In podprli ste človeka, ki sploh ni bil izvoljen na volitvah. Zato, ker naj bi Maduro ubijal ljudi zaradi oziroma z lakoto, ne pa kot drugi predsedniki, eh, ki jih išče tudi mednarodno kazensko sodišče, tam pa nič ne ukrepate. Evropski parlament je tudi zaskrbljen za to, ker je dva milijona ljudi že odšlo iz Venezuele. Ampak kaj pa Izrael, ki je praktično država članica Evropske unije, pa je zaradi njega zapustilo Palestino že pet milijonov ljudi. Mislim, da mora biti jasno podpora državnemu udaru v Venezueli ni uh, povezana ne z nafto, ne z podporo ZDA eh, in ne z, s tem, da ima Venezuela zdaj vlado, ki um, podpira vaš neoliberalizem. Hvala. Glasoval sem za to rezolucijo in sem bil tudi eden od pobudnikov. V Venezueli ni več legitimnih volitev, že rezultate iz leta 2018 so bili dvomljivi in zato moramo jasno eh, povedati, kaj mislimo o legitimnosti. Le pet držav se strinja s tem, da je ta režim uh, Eh, legitimen, ampak eh, Maduro je pravzaprav kot nek imperialist in njegovo prebivalstvo bi že rado prenehalo s tem obdobjem težkega življenja. Na milijone jih je, ki ne morejo niti prehraniti svojih družin, niti otrok. In zato ne moremo sprejeti več tega, da se redno kršijo državljanske eh, pravice in prav tako zahtevamo, da se takoj izpusti iz zapora vse tam ujete novinarje in druge evropske državljane. Ne ja želim mm, glasovati prečivko, da bi ne vpisati tej v retorike. Gospod Sosnjerc, nisem eh, hotel zagovarjati komunističnega režima, kot ga zagovarjajo naši globoko rdeči kolegi na levi strani te dvorane, bi vas eh, hotel spomniti na nek drug primer, recimo v Moldovi, kjer je šlo za udar pravzaprav v nasprotju z jasno odločitvijo in sklepom sodišča mislim, da gre tukaj za popolno hinavščino. Spet govorimo o omejevanju svobode govora, o omejevanju delovanja parlamenta eh, in eh, spet posiljujemo drugi konec sveta z našimi pravili, čeprav sploh ne poznamo vseh podrobnosti, ne znamo pa niti držati reda v lastni hiši. Gospod Pirinski. Hvala, gospa predsedujoča. Moralo bi biti kristalno jasno, da je edini možen način za izhod iz te krize pravi dialog med vlado in opozicijo. Rezolucija, ki smo jo pravkar sprejeli, pa gre ravno nasprotno smer, je v nasprotju s tem, kar je pozval generalni sekretar Združenih narodov, in slišimo iz novic, da je predsednik Maduro pripravljen za dialog. V tej rezoluciji imamo dvojne standarde. Po eni strani kritiziramo vlado, da je imela enostranske volitve, da se ni posvetovala z nikomar ob njihovi organizaciji, po drugi strani pa v celoti podpiramo spet drugo enostransko dejanje, s katerim je Guaido postal predsednik. Mislim, da je napaka tega parlamenta, da se je tako odločil in s tem samo poglabljamo krizo. Gospod Hanan, hvala, gospa podpredsednica. Tukaj mislim, da smo se odzvali pravilno na to krizno situacijo v Venezueli. Mislim, da se je predsednik Tajani tudi pravilno odzval, naravno s vizionarsko. Sam sem doživel uh, marsikaj v času svojega otroštva. Vidimo, da je prišlo celo do največje krize, begunske krize v zgodovini doslej. Inflacija je 10 milijonov odstotkov na leto. In po vsem tem, kar smo slišali tukaj, vidimo, da marsikdo še vedno podpira diskreditirani tiranski režim gospoda Madura. Koliko krat bo treba doživeti isto izkušnjo, da bomo vedeli, da problem socializma ni neka izjema ali napaka. Vedno znova gledamo v zgodovini, da se to konča s tiranijo in zatiranjem ljudstva. Hvala lepa. Sedaj gremo pa naprej na poročilo gospoda Varjesa. Hvala lepa. Glede podpore obstoječemu režimu imamo na voljo različne podatke. Imamo različne podatke o tem, kakšno je dejansko stanje v politiki konkurenčnosti, kakšne subvencije prejemajo določena podjetja v zvezi s tem in kaj se dogaja naprimer v ladjedelnicah. Obstajajo tudi primeri, ko bo treba zapreti velike ladjedelnice, kar povzroča zelo težavno stanje situacijo. Mislim, da bi morali imeti boljši pregled na tem, kar se dogaja v Grči in da bi morali podpreti industrijo, ki trpi zaradi ukrepov Evropske unije. Hvala lepa. Tole poročilo nam jasno kaže, kakšne so posledice različnih davčnih politik, ki prizadevajo podjetja v različnih državah članicah. Prav tako so dajate v zvezi z digitalnimi storitvami zelo različne in morali bi imeti jasno in trajno rešitev za obdavčitev dobička, kjerkoli že se ustvari. In mislim, da sem pravzaprav prvič spregovorila tukaj v tem parlamentu in mislim, da sem lahko samo ponosna na to, da sem lahko sodelovala v delu te institucije. Nikoli ne bom rekla z Bogom, temu se vidimo k malu. Gospod Zdrojevski, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Tokrat poročilo, leto poročilo o politiki konkurence ni bilo tako rutinsko kot ponavadi, morda ravno zaradi tega, ker se je lotilo resnih vprašanj. Naprimer, ko je šlo za kartel proizvajalcev težkih tovornih eh, vozil, ki je močno vplival na stanje na trgu. In naj vas spomnim na dogovor tukaj v plenumu, ko smo rekli, da se bomo lotili boja proti nepoštenim praksam, kot so recimo montirane cene, kljub vsem navidezno jasnim dogovorom. Moramo se lotiti konkurenčnosti in politike konkurenčnosti v smislu enakosti vseh sektorjev in pogledati natančno vse sektorje, vključno s premogom. Ne moremo dovoliti samo velikim podjetjem, da imajo svoje privilegije. hvala lepa. Pri tem poročilu sem se vzdržal, čeprav je nekaj elementov dokaj pozitivni, se mi zdi, da presega to poročilo in evropsko politiko konkurence, da se govori o izvajanju CCTV in prav tako so tu še številna odprta vprašanja glede obdačitve. Sem pa prepričan, da je res treba zagotoviti enako enakomerno in pravično izvajanje politike konkurenčnosti po vsej Evropski uniji. Pozdravljam tudi vsa prizadevanja komisije, ki si želi v tej zadevi tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. Podpreti moramo mala in srednja podjetja, ki se težko spopadajo z nepoštenimi praksami na trgu. Treba je zagotoviti boljše pogoje za pošteno konkurenco na globalnem trgu pri tem moramo zagotoviti ključne vidike za vsezno poslovanje in enakopravnost v teh globalnih okvirih trgovanja. Hvala lepa, gospa Ruhonen Lerner. Hvala lepa, predsedujoča. Politika konkurence je nekaj zelo pomembnega, zato bi bilo lahko glasovati. Velika podjetja se vedno zlahka izognejo obdavčitvah in to je zelo nepošteno do drugih podjetij, še zlasti do malih in srednjih, ki morajo delovati po pravilih. Velika podjetja delujejo po svoje in se pogosto posem protipravno okoriščajo tudi z državnimi subvencijami. Zaradi tega se moramo lotiti teh zadev tudi v luči eh, pravil delovanja javnih financ, kar škodi tudi državljanom Evropske unije. Čeprav imamo v Evropski uniji različne sisteme, bi morali zagotoviti, da to ne pomeni nujno prednosti za bogate in da vsi upoštevajo ista komercialna pravila. Komisija je opravila svoje delo in eh, moramo jo pohvaliti za njen prispevek boju proti nepoštenim praksam. Hvala lepa, gospod Džavaski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, podprl sem to poročilo. Zdi se mi povsem očitno, da je velik del podjetniških pobud v Evropski uniji potreben posebne začite. Imamo enoten trg, moramo spodbujati podjetnike, ljudi, ki hočejo delovati pošteno. Da ne govorimo o škandaloznem paketu mobilnosti, ki je ravno proti konkurenci, proti poštenim praksam in ki hoče določeno eh, delo oduzeti enim in jih dati drugim. Če že pozivamo k poštenim praksam, praksam, potem se moramo zavedati problema, da srednjeevropski podjetniki trpijo zaradi pojava, kjer jim priseljenci hočejo oduzeti posel in delo. Pri nas to pomeni skoraj pol milijona priseljencev. In gospod Polčak, kot zadnji. Ja bi eh, hvala, gospa predsedujoča rad bi obrazložil svoje glasovanje. Bil sem za to poročilo. Včeraj med razpravo o konkurenčnosti in politiki konkurence smo se zedinili, da je za razliko od prejšnjih let to poročilo vsebinsko pomembnejše, kar močno ocenim. Jasno je tudi, da je konkurenca na enotnem trgu osrednjega pomena, kar podarja tudi to poročilo. Zato moramo biti sicer odprti za konkurenco, vendar moramo zaščititi žrtve nepoštene konkurence. To je prvo, kar sem hotel povedati. Kot drugo pa je jasno vidno, da se morajo trgi prilagajati novim okoliščinam in tudi bolje varovati okolje. To je nekaj, kar bo opredelilo naše tržne sile dolgoročno. In uh, mislim, da ne moremo več živeti tako, kot da bomo dejali za menoj potop. Hvala lepa, sedaj smo zaključili s tem in eh, če se nihče več ne želi oglasiti, če ni ugovorov, bomo vse sprejete dokumente posedovali naprej v postopek. S tem zaključujemo zasedanje parlamenta. Hvala vsem.